Dejali smo, da bomo točni včeraj in kolikor toliko točni smo. Tako da vas lepo pozdravljam, gospod komisar. Pozdravljam tudi predstavnike komisije in naše poslanke in poslance in tudi naše goste. Danes je z nami eh, naša gostja, gospa Šnajel iz Baskije. Ravno prav ste prišli na predstavitev Evropskega komisarja, ki bo predstavil novo zeleno ureditev zakonodajnih predlogov in skupno kmetijsko strategijo. Gre za zelo široko področje. Videli bomo, kaj vse je obveznega, na tem področju, kaj se je spremenilo v drugem stebru, kako bomo prepričali podvojevanje, financiranje in tako dalje. Lepo pozdravljeni, gospod komisar, zelo smo veseli, da ste z nami in da nam boste tukaj predstavili vaše stališče v Evropskem parlamentu vsem poslancem in odboru za kmetijstvo, kot tudi našim gostom, ki jih je vedno zelo veliko na našem odboru. Dobrodošli vsi skupaj, sedaj pa ima besedo gospod komisar iz Mnanča. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najlepša hvala za priložnost, ki ste mi jo dali, da zopet spregovorim tukaj pred vami. Uh, o napredku na področju zelene ureditve zakonodajnih predlogov za SKP. Kaj bo SKP storila za izboljšanje našega varstva okolja, je zelo pomembno vprašanje. Veliko ljudi je mm, prejšnji teden mm, videlo eh, veliko učencev, dijakov, ki so protestirali pred eh, našimi vsemi pisarnami in zgradbami, kjer so zahtevali strožjo politiko za boj proti podnebnim spremembam. In uh, kmetijstvo, in sedaj pravi nekateri, je novo kajenje, nove cigarete, in proti katerim se moramo boriti, da ne pride do segrevanja podnebja. Vse naše službe so na razpolago našim državljanom in uh, skušamo zagotoviti čim bolj učinkovito SKP. Ne smemo pozabiti na proračun, na večletni finančni okvir, zagotoviti moramo trajnostnost in pri tem eh, se naletimo na ogromno izzivov, ko zagovarjamo naš proračun. Predlogi komisije uh, si prizadevajo za boljšo uspešnost, motornost in boljše rezultate na področju varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam. Moja služba je pripravila nov dokument, ki vam ga bomo razposlali, kjer pojasnimo več vprašanj, ki ste jih zastavili in razlagamo nekaj sprememb, ki smo jih unesli. SKP mora prispevati k čim boljšim rezultatom in k večji poenostavitvi. Nekaj tega gradiva smo že objavili. Ta dokument je na razpolago in je objavljen. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar pa bom kasneje pojasnil nekaj najpomnejših vprašanj. Naj začnem z izzivi, s katerimi se soočamo. Ti so povezani s podnebnimi spremembami, z um, omejevanjem, z odpravljanjem posledic, um, vplivom na tla, vplivom na tla, na podeželje, pokrajino, vode in na biotsko raznolikost. Še bolj pomembno pa je, da zagotovimo varno skrbo s hrano za naše državljane, da zagotovimo možnost preživetja tudi za naše kmete. Da preprečimo okrnenje narave in podeželja, da si prizadevamo za varstvo okolje, in podeželje na splošno, vse to je povezano s kmetijstvom, kot tudi proizvodnja živil, hrane in prehranjevanje naših državljanov v prihodnosti. Imamo tri pomembne cilje, ki jih predlaga komisija v tem predlogu. Seveda se o tem eh, še pogovarjamo, o tem potekajo razprave in upam, da se strinjate, da imamo pri tem te. SKP se mora soočiti s podnebnimi spremembami, z naravnimi viri, biotsko raznolikostjo in eh, s preživetjem naših kmetičen. Imamo um, uspešnega in učinkovitega kmetijstva, ne bomo preživeli veliko vprašanje povezanih s temi cilji. Ta diagram, ki ga vidite, je pregled, kako bomo skušali doseči naše cilje in izboljšali rezultate na področju boja proti podnebnim spremembam in varstva okolja. Vidite, kakšne so povezave z okoljsko zakonodajo, ki ste jo že sprejeli in uh, kakšna so orodja, ki skušamo sprijeti vasne svežnjo strategije za SKP. Vse to je povezano z znanjem, z digitalizacijo. Imamo torej nov pristop, nov izvedbeni model in vse to je povezano z razpravami o hrani. Za cilj današnje razprave pa bi rad povdaril, da je zelo pomembno, da v novem izvednem modelu države članice sprejmejo ogromno strategij, ki so v skladu z stebri SKP in s tem temeljnim pristopom. Zelo pomembno je, da je vse to uneseno v analizo SWOT, torej o um, prednostih, slabostih, priložnostih in grožnjah. Vse ti cili in rezultati so sedaj strneni v en sklop in te že uporabljam. Treba pa pogledati tudi, kaj države članice počnejo za SKP, ne pa da se sredotočimo samo na zunanje dejavnike. Naj podarim naslednje. Pričakujemo ogromno merljivih eh, ciljev, ki jih bodo predlagale države članice in in povezali se bomo tudi z deležniki in upoštevali njihov vnos. Razprave omnibuse so dober primer za to in vemo vsi, da je sedanji sistem kompromis, ki vsebuje nekaj slabosti, vendar si vsi prizadevamo za več subsidijarnosti, tudi kmetje in tudi oni si tega želijo. SKP je povezano z evropsko zakonodajo, o podnebni sprememb, biotski raznovrstnosti in to zahteva seveda eh, doslednost v politiki in tudi učinkovitost v politiki, zato da zagotovimo SKP tudi v prihodnosti. Postopek je zelo enostaven, ko država članica pripravi, pripravi svojo strategijo, mora upoštevati analizo, ki je pripravljena na podlagi različnih zakonodaj, kot je direktiva o vodah in tako dalje, potem pa mora to biti zapisano črno na belem, kako bo kmetijska politika prispevala k doseganju teh rezultatov, ki so navedeni v tej zakonodaji. To pomeni, da potrebujemo bolj integriran pristop. Sedaj pa pogajevanje. To je zelo pomembno področje, ki vzbuja veliko prahu. Vem, da je predlog komisije šel tukaj predaleč na področju varstva okolja. Nekateri menijo, da ne gremo predaleč dovolj daleč, zato moramo spostaviti ravnovesje. Pogojevanje bo veliko krat temelj za to, kar želimo doseči znotraj SKP. Bo temelj za to, kako bomo podprli varstvo okolja v eh, naši politiki. Vendar pa mora biti ta sistem pregleden in izvedljiv. Nov predlog vsebuje veliko takšnih predlogov, s katerimi lahko dosežemo eh, um, ravnovesje močvirja in šuta, naprimer, kjer lahko dosežemo ogromno ciljev, potem imamo okvirno direktivo za um, vode, direktivo o trajnostni uporabi pesticidov, imamo tudi trajnostno urodje za hranilne snovi, eh, potem imamo digitalizacijo, kako bi lahko bolj optimizirali uporabo hranljivih snovi, ne da bi s tem povzročili prekomernega bremena za naše eh, kmete. Treba je tudi prilagoditi že obstoječe elemente za ozelenjevanje našega predloga. Naprimer, predlog za raznolikost eh, predelka in kultur, kaj je zelo pomembno vprašanje za zrno kraljestvo, um, kolobarjenje um, in različ, uporaba različnih kultur je zelo pomembno področje. Istočasno pa bodo države članice imele dovolj prožnosti, da izvajajo standarde in pogojevanje, seveda prilagojene na njihove različne okoliščine. Imeli bomo zelo jasna pravila eh, zelenjevanja, seveda z izjemami. Države članice bodo izvajale politiko na podlagi dokazov znanstvenih dogan in v okviru načrta SKP, kar pomeni, da bomo lahko mobilizirali celotno kmetijsko skupnost, da bomo skupaj lahko reševali naše izzive. Sistem bo prispeval k večji primerljivosti in k večji preglednosti v državah članic. Zaskušali bomo tudi ohraniti enaka pravila za vse in pravični sistem. Želimo doseči tudi sorazmeren sistem, ki bo natežen, ki si bo prizadev za doseganje naših ciljev. Komisija predlaga veliko elementov znotraj SKP, ki ne melijo na pogojevanju. Enen od teh elementov je ekološka schema. To je eden od orodij v škatli za orodje SKP. To je seveda povezano s plačili iz drugega stebra za boj proti nesremem in varovanju okolja, vendar pa ne gre za enako stvar. V dokumentu boste videli, kje so razlike. Vendar bi rad podaril troje. Prvič, to financiramo z proračuna iz prvega stebra, kar pomeni, da to ne zahteva financiranja držav članic. Drugič, s tem bomo skušali izpolniti letne obveznosti, ne pa več letnih obvez, kar pomeni, da države članice lahko preizkusijo sistem, kako dela v enem letu in ga potem prilagodijo naprej glede na rezultate. države članice bodo dosegle več eh, stopnje prožnosti, kar pomeni, da bodo lahko uvedle spodbude za kmete, da bodo uvedle spremembe pri svojem načinu kmetovanja, da bo bolj ekološki. In zato imamo posebno škatlo urodja, ki, za, ki so namenjena za ozelenjevanje. Glede na posebne okoliščine bi te ekološke scheme lahko lahko pomenile ogromno spremembo v državah članicah. Povečali bomo področje v tej schemi in to bomo pokrili iz drugega stebra. Prepričan sem, da bomo videli zelo inovativne načine uporabe sredstev, s katerimi bomo dosegli velike spremembe na področju varovanja okolja. Sedaj pa drugi stebr. Glede na dosedanje razprave v zvezi s prihodnjo SKP, nekateri pravijo, da drugi stebr pokriva preveč stvari in da vsebuje ogromno vrzeli, namesto da se osredotočimo na posamezne možnosti znotraj drugega stebra. Nekateri pravijo, se osredotočajo na intervencije, Eh, so, kakšna so plačila, ki jih lahko uporabimo za boj proti prenemcem. Sam sem proti temu, kaj s tem bi politika postala preveč kompleksna. Skušamo se izogniti situaciji, kjer evropska pravila niso v skladu z realnosti na terenu. Imamo različne realnosti, različne okoliščine v držav, različnih državah članicah izrazprav eh, o prihodni SKP in boju proti plenjemi spremembe, treba povedati, da to ni celotna zgodba. Treba je izboljšati tudi naložbe v učinkovito uporabo virov, izobraževanje, inovacije. Kmetje in drugi deležniki morajo sodelovati za doseganje teh rezultatov. Samo če uporabimo vsa orodja, bo SKP resnično dosegel svoj potencial. Ekološke scheme so obvezne za države članice, prostovoljne za kmete in temelijo na pristopu spodbud, tako kot jih imamo sedaj na področju zelenjevanja. Sedaj pa nekaj primerov. Biotska raznovrstnost tukaj imamo informacije, tukaj ne gre za kompleksnost. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar pa tukaj vidite, kako lahko, kaj vse lahko storimo v tem hipotetičnem primeru v država članica, kakšna je prožnost, ki jo ponujemo državam članicam, kako bi vse to skupaj delovalo. Potem imamo tukaj še en primer za podnebne spremembe, za omejevanje in za prilagajanje podnebnim spremembam. večina tega je, novega pristopa je povečana tema dvema temama, vendar pa se bi sedaj posvetil tudi poenostavitvi. Skušamo poenostaviti našo skupno kmetijsko politiko in rad bi povdaril, da bomo s tem delom tudi nadaljevali z vašo pomočjo seveda in to bo koristilo našim kmetom. Če bi imeli enostavnejša pravila na evropski ravni, bi kmetje imeli več priložnosti, da izvajajo politiko prilagojeno na njihove okoliščine in da se preživljajo s kmetijstvom. To velja za pogojevanje in tudi za različne vrste intervencij kot sem že povdaril, imamo nove vrste podpor kot so ekološke scheme, kar bo omogočilo kmetem, da bodo dobili lažji dostop do pomoči, do podpore in za izvajanje politike. Imamo torej pristop do upravljanja nadzorov, sankcij in ta pristop bo milejši ki bo upošteval simetrije, asimetrije in eh, razvoj dogodkov. Tukaj imate primer za poenostavitev v primerjavi z um, sedanjim sistemom, kot je diversifikacija pridelkov in rotiranje. Tukaj vidite, kakšne so opredelitve in kakšno površino pokri, pokvirajo pri eh, kolobarjenju in rotaciji, pa vidite, da države članice same odločijo, kako kako se bodo tega lotile glede na okoliščine in razmire na terenu. Naj zaključim. Nov eh, pristop in nova zelene, zelena ureditev predstavlja nove priložnosti za kmete. S tem bodo kmetje lahko pridelali skupno dobro, ponostaviti želimo ukrepe in predpise vsi elementi te ureditve so povezani in si skupaj prizadevajo za višjo stopno rezultatov, ki skušamo doseči z SKP. SKP bo bolj koristna pri doseganju in izpolnjevanju obveznosti v državah šenskega, ko gre za tla, za vode in za škodljiv unos v našo zemljo, kar skušamo omejiti in zmanjšati. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj gremo na sklop vprašanj poslanki in poslancev. Prva ima besedo gospa Erans Garcia. Nimamo omejitve eh, časa za vaš prispevek, ker ste poročevalka na to temo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro jutro, gospod komisar. Najlepša hvala za vašo predstavitev. V zvezi z najpomembnejšo točko dnev, današnjega dnevnega reda. Zelena ureditev zakonodajnih predlogov je zelo pomembno področje in eh, pritegne ogromno pozornosti javnosti, kmetov in živinorejcev Evropske unije. Dejali ste nekaj, kar drži in kar nam vsem jamči in nas vodi pri našem delu. In to je, da moramo zajamčiti prihodnost kmetijskemu sektorju. Ne samo zato, ker je od tega odvisno ogromno delovnih vest, eh, mest, ker eh, je s tem povezano tudi varovanje okolja, ampak gre za to, da imamo kmetijski sektor, ki mora predelati visoko kakovostno hrano po dostopnih cenah. To je naj, naš najpomembnejši cilj. Evropska unija je podpisnica mednarodnih konvencij, kar pomeni, da si moramo prizadevati za trajnostno kmetijstvo um, in živinorejo tako z okoljskega vidika, kot tudi z gospodarskega vidika. Vendar moramo biti vseeno realistični. Ko govorimo o kazalnikih, moramo upoštevati, da morajo biti avtentični, da kmetijstvo ni ločeno, da gre za en. Eh, eden od gospodarskih sektorjev, ki jih izvajamo v Evropski uniji. Naši kmetje in živorejci se zelo trudijo za to, da spoštujejo predpise SKP. Mogoče eh, nismo storili dovolj, da bi razložili, zakaj gre naši kmetje. So zelo odgovorni, ko gre za okoljska vprašanja. Nikjer drugod po svetu se od kmetov ne zahteva toliko. Nismo pa znali razložiti našim državljanom, ko gre za evropske pridelke in izdelke na trgu, kakšne visoke standarde morajo spoštovati naši kmetje um, za to, da lahko pridelajo take visokokakovostne pridelke včeraj. Smo videli študijo, kjer piše, da so pri pomarančah iz tretje države našli 50 snovi, ki so tukaj prepovedane v Evropski uniji. Zato moramo biti odgovorni in razložiti našim državljanom, naši družbi, kako velik trud ulagajo naši kmetje znotraj SKP Evropske unije. Ta zelena ureditev pomeni korak naprej. Mi Moramo zastaviti obveznosti za naše kmete, ki jih lahko izpolnijo, ki jih eh, ne bodo gospodarsko in finančno uničili. Torej, moramo jih spodbuditi, da gredo dlje, da gredo korak naprej pri eh, svoji dejavnosti, da je ta politika privlačna za njih, da, izpol, da izboljšajo okoljevarstvene standarde in da pridelijo čim bolj kakovostno hrano zato moramo uporabiti ekološko schemo v prvem stebru in okolje varstvene ukrepe in to se mora med seboj dopolnjevati v, z drugim stebrom. Skušamo doseči dogovor med političnimi skupinami, s katerim bi lahko izboljšali razmere za naš sektor. Kot sem že dejala, moramo biti realistični in porazdeliti sredstva znotraj SKP. Vem, da teh sredstev ne bo več, zadovoljni bomo, če bomo ohranili sedanjo raven. Na to pa je treba gledati z vidika kmeta. Ohraniti moramo osnovno podporo za trajnost, kajti to je povezano z izpolnjevanjem zelo strogih eh, okoljevarstvenih um, ukrepov in standardov. Ti um, standardi bodo še strožji od sedaj naprej, drugot jih ne izpolnjujejo, kar seveda pomeni, da so naši kmetje zelo izpostavljeni. Naši kmetje so zaradi tega. Se zaradi tega včasih počutijo žrtvovani. In vidimo, da je, da je veliko sektorjev v težavah, eh, kot je očereja, kozireja, moramo biti zelo previdni pri naših okoljevarstvenih zahtevah. Seveda je prav, ko govorite o ponostavljanju in eh, da bo, si bomo prizadevali za raznovrstnost. Kaj bomo storili z rižem? Tam kolbarjenje ni mogoče in z riževimi poli. Rezultat naših pogajanj eh, moramo temu prilagoditi. Vidimo, vidimo da je naš sektor pridelave riža v težavah zaradi riža, ki ga uvažamo iz Kambodže. Zato um, se moramo tega zavedati v vseh političnih skupinah in upam, da bomo dosegli dogovore. Eh, med različnimi političnimi skupinami in da skupaj izdelamo dokument, ki bo koristen za vse, za državljane, za kmetijski sektor in za celotno Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod Andrej. Hvala. Rad bi se najprej eh, opravičil za zamudo gospodu komisarju, ampak ja, vem, kakšni so izzivi tukaj pred nami. Zato res še enkrat hvala, da ste danes med nami. Vsekakor ta predlog je pomembna tema. Zelo blizu sledimo predlogu komisije, ki temelji na teh treh elementih, med katerimi je prvi eh, večje pogojevanje neposrednih pomoči eh, v prvem stebru, potem okoljske zahteve v drugem stebru in na to še ekološka schema. In prvo vprašanje, ki ga želim postaviti, je, in ki ga postavljam vsem nam, je naslednje. Proračun. Nekoliko sem presenečen, saj dejansko za to potrebujemo sredstva. Če želimo zagotoviti ta prehod torej na ekološko, eh, okoljsko kmetovanje, ampak to je v globalnem smislu potrebno, zahteva sredstva. In to, uh, kar se je zgodilo oktober letos, po mojem mnenju, ni dovolj, uh, nam ne more vlivati poguma. Saj je jasno, da bomo nekje pač morali najti potrebna sredstva. Za enkrat imamo nek eh, stalen proračun za skupno kmetijsko politiko in če temu ne bo več tako, to, tukaj se tu pojavi veliko vprašaj. Vse izzive, ki so pred nami na tem področju, eh, bomo lahko eh, obravnavali, če bomo imeli na voljo dovolj sredstev. In zato se mi kot poslanci čisto upravičeno o tem sprašujemo. Potem pa še drugi izzivi. ki so bolj vezani na kmetijstvo samo, če se navežem tudi na to, kar je povedala Ester Rans Garcia. Namreč kmetje so prvi, ki morajo upoštevati okoljske izzive in vprašanje cene je v središču te problematike. Torej, v poročilu, ki sem ga tudi sam pripravljal, o skupnih ureditvah trga, predlagamo, da bi imela komisija kot eh, regulator za ta sektor večjo, pomembnejšo vlogo. Pri tem se seveda sprašujemo tudi o nihanju cen, o volatilnosti cen. In če želite to urediti, morate vedeti, da bo kmet deležnik, ki bo prispeval k našemu skupnemu okolju in če mu ne bomo dali dovolj jamstem na voljo, bomo imeli težave pri odnosih s kmetijskim sektorjem. Tako da tudi to je treba upoštevati, predvideti sredstva za upravljanje s krizami in omogočiti, da bomo lahko regulirali ta trg. In ob tem je treba ravno tako upoštevati ali ponovno upoštevati vprašanje naše bolj globalne kmetijske politike. Vse to je treba povezati, torej vprašanje proračuna, vprašanje cen, vprašanje kmetijske politike. Vse to je treba povezati v nek skupni svežen, saj je jasno, da v določeni državi kmetje ob vseh teh izzivih brez dovolj proračunskih sredstev ne bodo mogli um, Eh, se s tem izzivi primerno soočati, sploh če bo vse vezano tudi na okoljske zahteve. Tako da to bi še želel eh, dodati k temu, kar je povedala eh, kolegica Rans Garcia na to temo. Hvala. Gospod komisar, najprej bi se rada opravičila, ker sem prišla malce kasneje. Bila sem zvečer. večer na dogodku v zvezi kmetijstvom. Tam smo razpravljali do 11. po noči. Pogovarjali smo se ne samo z nemškimi kmeti o tej novi strategiji, ampak eh, smo se povezali tudi z ministri. Sedaj je več zmede in odprtih vprašanj kot jasnosti, kaj ti pravijo na ministrstvu, da bodo zaradi tega prišlo do spremembe v strukturi v upravi, da je to povezavi z letnimi poročili, eh, nadzornimi sistemi, kazalniki, pridelka, takšnimi kazalniki unimi in to pomeni ogromno upravno breme za države članice. Zato se sprašujem, kako bi lahko poskrbeli za več poenostavitev, kako bi lahko dobili več jasnosti na tem področju. Veliko tehničnih sestankov smo imeli, sestali smo se s poročevalci v senci, razpravljali smo se o kriznih rezervah, kmetijskih rezervah, drugih možnosti, vendar pa nismo dobili. Eh, dovolj jasnih, podrobnih razlag. Rada bi videla, mm, da bolj transparentno delamo, da bomo lahko pojasnili našim kmetom, kako bo izgledala nova skupna kmetijska politika, da bomo resnično lahko uvedli poenostavitve. V vašem eh, govoru ste dejali, da nam boste poslali eh, dokument. Želela bi si, da bi vas trud, ki ga bodo morali vložiti kmetje pri ohranjanju podeželja v boju proti podnebnim spremem varovanju okolja, da bomo lahko to prenesli tudi na področje pogajanja in ekološke scheme. Vendar pa se bojim, da bodo ti sistemi tako eh, zelo eh, kompleksni, da v drugem stebru ne bo več eh, mogoče pričakovati prostovoljnih ukrepov za naše kmete. Ne vem, če bomo tukaj lahko dosegli veliko. Vedno smo bili mnenja, da je bolje um, ohraniti prostovoljni pristop, da jim ponudimo katalog, kjer lahko izbirajo svoje ukrepe in kako, na kakšen način želijo doseči čim boljše rezultate na področju boja proti podnebnim spremembam. Gospod komisar, upam, da nam boste lahko stvari pojasnili. Sma, sami smo zato, da posodobimo skupno kmetijsko politiko, da jo naprej razvijamo za dobro celotne Evropske unije, vendar pa ni prav, da bi prišlo do premočne in pretežke strukture, predvsem za naše majhne kmete. Najlepša hvala. Najlepša hvala. poročevalci so imeli več časa na voljo, kot sem dejal. Rad bi pozdravil tudi goste gospe Aguilera, ki se zanimajo za temo agrumov. O tem bomo razpravljali kasneje. Imamo tudi predstavnike regionalnih oblasti. Pozdravljeni. Sedaj pa gremo na koordinatorje. Vsak ima dve minuti. Se opravičujem, da se bomo sedaj morali držati časa, gospod Dodon. Euh, hvala. Gospod predsednik, hvala gospod komisar, da ste danes med nami. Tudi sam bi se navezal na to, kar je povedala kolegica Ranz Garcia um, in to dopolnil s um, stališča ELS. Uh, seveda, okoljsko vprašanje. To je danes pomemben izziv za vse in tudi za kmete pri opravljanju njihovih kmetij. Tudi ti se zavedajo, da so se stvari spremenile. Vode je bolj ali manj veliko, eh, žuželke niso več iste, eh, pogoji niso več iste, isti in zato se morajo temu prilagoditi in spremeniti svoje kmetijske prakse. Skupna kmetijska politika v skladu z 39. členom pa je namenjena zagotavljanju varnosti potrošnika in prihodkov eh, kmetov. In ugotoviti moramo, da v zadnjem obdobju, ki smo ga doživljali v času našega mandata, ki je bil tudi vaš mandat, gospod komisar, nismo bili zmožni zagotoviti zadovoljivega prihodka na evropski ravni za kmete. To pomeni, da eh, so to preprečile javne politike. In zdaj, ko želimo to ladjo še bolj naložiti z novimi zahtevami, bo to za kmete, bodimo jasni, pomenilo dodatno administrativno breme in nove zahteve. In zato se bojim, da bomo odvrnili veliko število, predvsem mladih, eh, od tega, da bi se lotili tega eh, dela. Poglejmo samo številke na področju živinoreje in še zlasti specialne živinoreje. Podatki za leto 2018 so alarmantni in kažejo, kako zelo se je znižalo število eh, kmetov in eh, čred. In zato moramo dejansko zagotoviti, da bo gospodarski vidik eh, prednostno obravnavan znotraj SKP. No, je hlj dve minuti. Hvala lepa, tudi sama se upravičujem, da sem bila nekoliko pozna. V predsedstvu smo imeli še nekaj opravkov. Še nekaj bi rada izpostavila in sicer načelo predloga, načela predloga podpiram. Zdi se mi ustrezno, da v prvem stebru jasno povemo, da je to gradnik in hvala lepa za dokumente, da potrebujemo ta gradnik in da je to povezano z okoljskimi ukrepi te ekosheme. In veselime, da je to tudi prostovoljno, kajti možnosti, to ste zapisali, da bi v prvem stebru namenili sredstva, to se mi zdi prešipko. Želela bi si, da bi bili bolj odločni, da bi jasneje povedali, da javna sredstva se namenjajo v prvi vrsti javnim storitvam. varstvo okolja, rastlin, živali, podnebja. Ta gradnik ekosheme, med zelenim tednom sem opazila in tudi sami ste bili navzoči na različnih preditvah, opazila sem, da je v Nemčiji še vedno veliko nevednosti. Kaj pa sploh lahko počnem s temi elementi in celoten sistem bo uspešen zgolj, če boste jasno povezali, kaj se s temi elementi ekosheme lahko stori. Države članice, bi naj razvile programe na to temo, kaj lahko storim s tem in kako se to uporablja. Obžalujem, in tukaj se navezujem na predhodnico iz ELS, obžalujem, ko govorimo o 70 odstotkov prvega stebra, mora nujno biti namenjenih neposrednim plačilom, izplačilom v starem stilu. To je predlog ELS. Mi v SND smo proti, 50 odstotkov si želimo iz prvega stebra za ekosheme, želimo sediti vaši poti, ampak biti morate bolj jasni in bolj natančni, kje je tista dodana vrednost za družbo in katere možnosti imajo države članice. Mislim, da je največja težava, da so glavni elementi premalo izpostavljeni. Gospod Nikolson. Hvala lepa, predsednik. Nisem nameraval sodelovati ampak mislim, da je do določene mere gospa Najhol sedaj odprla Pandorino skrinjico in moram posredovati, torej, ko govorimo o tem, da bodo morali upoštevati tisti, ki sedaj upoštevajo reformo SKP tudi v naslednjih letih. In ni dvoma, kot je dejal gospod Danta, kmetovanje se je spremenilo. Tudi na moji kmetiji je govedo še vedno zunaj, ko so pa v takem času bili vedno notri. Kmetje imajo kanske težave. Ker so temperaturne spremembe tako velike, da govedo dobi tudi pljučnice. Dobro, to moramo tudi upoštevati, te spremembe. Kmetje se vedno na spolago vsak dan, vse leto, se mora prilagajati na vse te izzive običajno je to tudi zelo drago, kajti veliko izdatkov imajo. Kar se mene tiče, pa sem prišel do zaključka že kar pred nekaj časa, da so kmetje zafrustrirani nekoliko nad tolmačenjem pravil EU in izvajanje na ravni držav članic. To je nekaj, kar si moramo ogledati, zato da bo razlaga in izvajanje enako in ne različno po državah članicah. To je tisti velikanski ziv pred nami. Tam Katajnen. Gospa Katajnen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa komisarju Hoganu, tudi z moje strani. mislim, da je potrebno upoštevati tudi lokalne danosti. Biti moramo blizu terena, blizu lokalne ravni, tako da se bodo ljudje odločali na nižjih ravneh, ker vedo bolje kot komisija, kakšne so okoliščine. Ključnega pomena je, glede na razlike med Španijo in Finsko, naprimer, že samo vreme, podnebje je popolnoma drugačno. finskem je minus 30 stopinj, sneg imamo do aprila. In seveda moramo porabiti drugačna gnojila in fitosanitarna sredstva kot v Španiji, naprimer. Komisar, kaj pa možnost držav članic, da se odločajo in posredujo glede SKP, kaj pa strateški cilji, ki jih komisija lahko sprejme. Mislim, da so države članice tiste, ki bi naj odločale o tem. Kaj menite o tej vlogi pri izvajanju SKP? Kaj pa vloga Evropskega parlamenta pri izvajanju SKP? Hvala. Spasenra. Eh, gracias, presidente. Najlepša hvala gospod predsednik, gospod komisar. Rada bi zopet povdarila, da eh, moramo rešiti vprašanje produktivnega modela trga in cen. Seveda je prav, da govorimo o okoljevarstvenih vprašanjih, vendar pa vprašanje, je problem v tem, da samo gasimo požare. Realnost pa nas pelje popolnoma druga. V Galiciji, v moji regiji se soočamo s hudo krizo zaradi onesnaževanja z industrijsko prašičjo mastjo. V naši občini je voda izredno onesnažena. Kje je rešitev? in tla ne morejo več absorbirati takšnih onesnaževal. Tudi to povzroča SKP, zato bi rada razpravljala o celotnem modelu, o cenah, da bi vsi tisti, ki živijo od kmetijstva, resnično lahko s tem preživeli in da bi lahko lahko dobili izvedbeni model, ki bi preprečil okoljevarstvene krize, krize cen in uničevanje podeželja, kot eh, tudi uničevanje delovnih mest na, v kmetijskem sektorju. Hvala. Gospod Hojzling. Ja, komisar, reden bi bil. Hvala, gospod komisar. Spregovorimo o željah in potem še o resničnosti. Menite, da bi države članice rešile težave, ki jih prejšnje SKP nismo rešili? okolju prijazna kot tisto, mislim, da je to precej naivno. V moji državi Nemčiji imamo 16 postopkov zaradi kršitev okoljske zakonodaje. Ma res menite, da bodo sedaj nadaljevali hitreje? Ravno nasprotno, to, kar je pripravil svet, bi lahko dejali na koncu koncev, dajte nam denar, pa bomo počeli karkoli že, najbolje prostovoljno. Tako ne bomo napredovali. In protislovje je tudi v vaših besedah po eni strani tre, države tretjih, eh, oprostite, tek tretjih držav, niže cene in seveda potem imajo kmetje težave, želite postati naše kmete v, v državi Merkosurja, po drugi strani pa želite delovati dobro tukaj v EU. To ne bo šlo. Mi imamo ustrezno podnebno zaščito, drugi je pa ne in potem prihaja do dumpinga od zunaj. Po drugi strani pa ne potrebujemo prostovoljnih ukrepov, ampak to mora biti obvezojoče in ne samo koncept, zaželite si kaj. Glede na dramatične razmere, glede izumiranja vrst, ne smemo sedaj eksperimentirati nekaj let, kaj je najboljši ukrep, prostovoljni ukrepi in bomo to poskusili, bomo videli, kako bo. Kriza je že in krizo je potrebno rešiti. In ne vem tudi, včeraj je bilo tudi pri ministru iz Romunije to videti, podnebje je tema, ampak konkretni ukrepi manjkajo. Kaj mora kmet storiti, da bi privačeval 40 odstotkov na podnebnem področju? Tega ne vidim. In potem smo imeli že kar nekaj sestankov s poročevalko. V bistvu so zahteje vedno niže. Tako ne bomo prišli do cilja, če ne bomo dali ustrezne perspektive kmetom, da bodo ustrezno dobili sredstva za trajnostno okoljevarstvo in če bo tudi dolgopračevalec imel občutek, da se učinkovito uporabljajo sredstva, potem bomo lahko uredili stvari drugače, pa ne, ker ta sistem, ki ga imamo sedaj, ni optimalen. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Računsko sodišče je nedavno sklenilo, da je naša okoljska politika popolnoma neučinkovita. To je tudi moj zaključek. In tudi ne, dosledno je, kaj ti v bistvu spodbujamo tiste, ki imajo najmanj ekološke prakse. Torej, sedaj želite povečati pritisk na kmete, pred nekaj tedni pa je študija francosko kmetijstvo uvrstila med najbolj trajnostne na zemlji. In to je ravno nasprotno temu, kar želite sedaj storiti z SKP. In sedaj imamo vedno več agri bashinga. In tu se postavljajo tri vprašanja. Najprej, ali boste upoštevali različne nivoje razvoja kmetijstva v EU in boste potem predlagali različne politike, da bi ne prišlo do izkrivljanja konkurence med državami članicami in da bi dejansko podprli okolje. Nadalje, kaj lahko rečete, glede trgovinske politike, ki pravzaprav tudi predstavlja podnebne izzive in to pomeni, da se potem samo sedi proizvodnja na račun podnebja. In ali boste še naprej pogovali pomoč, da je to vse temelj zelenitve kmetijstva, namesto da bi pripravili pravi program nadomestil za okoljske storitve, ki jih izvajajo kmeti. Veliko stvari je potrebno postoriti, veliko stvari se je spremenilo. Mislim, da je skrajni čas, da sedaj zapustimo to kaznovalno politiko, kazanje s prstom na krivce, da bi torej šli v smeri spodbud, ki bi na koncu, koncu, končno priznala, da so kmete pomembni pri ohranju našega okolja. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim vas, 20 vas je javilo. Samo po minuto vsak dobi, ker moramo končati, komisar mora oditi ob napovedanem času. Torej, prosim vas, brez zahval, brez pozdrav, samo konkretne zadeve. Naslednji, prosim. Nada más, unikamente. Najprej dobro jutro vsem skupaj. Gospod komisar, danes govorimo o zeleni ureditvi. Sama sem za ekoshemo, ta ukrep je zelo dober vendar pa bi danes eh, predvsem rada omenila, predvsem zaradi tega, ker je tukaj toliko špancev prisotnih, ki jih skrbi sektor agrumov. Nismo nam reč rešili vprašanja vzajemnosti s tretjimi državami, zato ni pravega in ustreznega tržnega ukrepa, s katerimi bi lahko rešili ta problem. Sedaj pa zelena podpora. Ne vem, kako bo komisija nadzorovala možne zelene ovire znotraj notrnega trga z različnim programom zelenih plačil, eh, ki ga bo imela vsaka država članica posebej. Verjetno zaradi tega lahko pride do izkrivljanja tudi na notrnem trgu. Kako boste prepričali to? Danka, komisar. Hvala lepa, gospod komisar na začetku ste začeli pravzaprav s tem, da ste želeli spodbuditi trajnostno kmetijstvo s tem SKP. Strinjam se z vami, kar se tiče izzivov in pričakovanj. Pričakujemo, da boste imeli odgovorne, da boste dobili odgovorne načrte strani držav članic. Vprašanje pa je, kdo bo naredil analize, koliko vem tudi države članice, kdo pa bo nadzoroval te analize, kajti na podlagi tega se pripravljajo strateški načrti. Če bo to počela komisija, to so zelo podrobne analize, sicer ne bomo ne na področju podnebja, ne na področju kmetijstva prišli naprej. Imate zmogljivost komisiji, da boste od 27 terice dobili te analize in jih ustrezno nadzirali, da bo to konec koncev potem ustrezalo tudi strateškim načrtom, da bo to lahko podlaga za njih. To je moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje, kar se tiče ekoskem, da to je lahko orodje, ampak resnično sedaj to prepuščate vse prostovoljnosti. Najhlje no, tudi dejala, mislim, da bi minum bil bi ta, da vsaj zapišemo, koliko odstotkov sredstva dejansko mora teči v ekosheme. Potem pa lahko še vedno državam prepustimo, katere programe bodo pripravili. Analize pa mora biti dobro preverjene, strateški načrti in potrebujemo resnično vezavo sredstev odstotkovno. Lahko to storimo na posamezna področja, ki jih želimo podpirati. Poslanec Agnew. Dobro jutro, komisar, seveda. Dobrodošla, večja subsidarnost. Govorili ste o podnebnih spremembah, neizogibno prav imate, če govorimo o podnebnih spremembah, bomo lahko slišali, da imamo določeno minimalno obdobje, ki je pomembno tudi v um, mm, obdobju sončnih pek. Zadnje je bilo 100 dolgo 150 let, potem seveda takrat je zamrznila temza in potem seveda, ko je hladneje, se moramo prilagoditi. To pomeni, da moramo sprejeti genetsko spremenjeno tehnologijo. Tega pa ne boste storili. Dejali ste, da je potrebno vočevati z vodom, da to je hvale vredno, to je omenjeno tudi v dokumentu. Potem je omenjena tudi detelja, lecerna, to imenujemo v Britaniji. In to daje potem tudi dušikoksid, ki ga ne marate. Potem govorite tudi o trajnih trojiščih, želimo si več tega. Prav ampak ne pozabite, to bo spet vsebovalo rastline, ki oddajajo dušik oksid, eh, plina, ki si ga ne želite. Čeprav ne želite povečati trvič, tako to storite tako, da boste povečali donos kmetijskih rastlin. Torej potrebujete nove tehnologije vzgoja teh rastlin. Kaj boste sedaj naredili? Več prežakovalcev? Ne, ker bo spet več plina. Tako da bomo videli samo več brezposobnosti. Hvala lepa. Ja, danke, komisar. Hvala lepa, gospod komisar. Če si pogledamo zadnja leta, včasih se delamo, kot da se ni nič zgodilo. Kolega Heusling je eh, kritiziral prostovoljnost. Mislim, da s prostovoljnostjo v drugem stebru smo dosegli veliko uspeha. Če države in regije pri programih razvoja podeželja so pripravili določene programe iz moje regije lahko povem, da smo storili veliko glede bio raznovrstnosti. Veliko je pozitivnih primerov, ko smo prek okoljskih programov resnično kaj storili za podnebje. Malo pa me skrbi, da smo že lani videli, da tudi zelenitev spodkopava nekatere podnebne programe, da jih je težko izvajati. Bojim se, da da bomo s tem dvostopenskim programom med kmetijsko-podnebnimi prvim in drugim stebrom ustvarili dodatno težavo za programe v drugem stebru. In mislim, da moramo se temu izogniti, kaj ti uspešni modeli morajo biti prisotni še naprej. Pje. Monsieur le commissaire européen, votre constat et vos propositions. Hvala lepa. Vaši predlogi niso kos izzivom. Zelenitev, rezultati so grotesni, tudi dramatični. To nič ne prinese okolju, kot izpostavlja veliko uradnih poročil. In seveda to je težava in zato nosi velik, velik del odgovornosti Evropska komisija. Naj pa vam predlagam, da bi prebrodili te težave, ko bi se skušali lotiti okoljskih elementov. Tako v prvem kot drugem stebru so elementi zelo pomembni. Komisija, zato da bi zadovoljila okoljskim ciljem in podnebnim ciljem, predvideva, da bi 40 odstotkov proračuna SKP prispevalo podnebnim okoljskim rezultatom. Resnično menite, da bodo kmetje sprejeli, da bi toliko sredstev posvetili podnebju, okolju in različnim strukturam in bi potem vedno teže preživeli, če ne štejemo dodatne birokracije za države in kjer pravzaprav še ne poznamo točnih stroškov. Brez teh dodatnih pravil, ta dodatna pravila bodo pomenila dodatne stroške za kmete. Vi pa govorite o poenostavitvi. Po drugi strani pa sami ocenjujete ukrepe držav članic, pa tudi nadzirate to. Tako boste ustvarili pravno negotovost, ki bo še večja, kar se tiče razdelitve pomoči in kar se tiče pogojevanja. v nasprotju s kmeti, si seveda komisija ne prizadeva za praktične rešitve. Te, to izpolnjevanje formularjev in obrazcev je vedno bolj noro. Tekom let. Hvala lepa. Gospa Šrajer. Hvala lepa. Strinjam se z vami, da je prak 30 odstotkov za zelenitev. Mi pa smo pod tem. Tako da mislim, da bo potrebno nekaj storiti. Seveda si želimo zaščititi okolje. In moramo biti previdni, kajti veliko, zmerom več je kmetov, ki preneha kmetovati, ker ne zmorejo več. Gospod komisar, kaj boste storili od trenutka, ko govorimo o preživetju kmetijstva, ko torej morda kmete sploh ne bodo več sposobni izvajati kmetijstva. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli več gotovosti. To bo potrebno. In to za obdobje daljše od sedmih let. Gospod Rope. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa za vaše uvodne besede. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Predstavili ste program, ki je zelo pomemben za naše kmete, ki jih resnično skrbi, kaj lahko storijo za okolje in podnebje. Naj vas poprašam tole. Zahteve, ki temeljijo na novih ekoschemah, bodo enake za vse. Podpora bo pa zelo raznolika. vpliv na okolje pa je več ali manj enak posod po vseh državah. Torej, zakaj je pomoč različna po državah članice? Če ne bomo dosegli polne konvergence, ne bomo mogli govoriti o dodatni podpori. Potem bomo morali pripraviti drugačne zahteve za podporo v nekaterih državah. Eh, Hvala lepa, gospod komisar. Čisto na kratko, minuta za dve vprašanji. Poskušal bi zaščititi kmete, predvsem kar se tiče kazalnikov. Države članice morajo meriti elemente za kazalnike. Kazalniki pa so zelo raznoliki po državah članicah. Vprašanje je, kako pričakujete, da bo komisija merila različne indikatorje pri kazalnikih, pa tudi kar se tiče neko programov. Pozorno sem prisluhnil vašim vodnim besedam, že članice pričakujejo prožnost, vendar pa ali bomo v teh ekoprogramih lahko imeli tolikšno mero prožnosti, da bo to spremljivo. Naprimer, če kmet, kmet želi gojiti sojo in jo želi dati svojim živalim, ali lahko to potem tudi spada v ta ekološki program? Hvala. Grazie, presidente. Grazie, Hvala, predsednik. Hvala, gospod komisar, za vsa pojasnila. Okoljsko vprašanje je bistvenega pomena, ker pod skupna kmetijska politika potrebuje podporo vseh evropskih državljanov in večja ambicioznost je gotovo bistven cilj pri tem. Zdaj pa težava je, kako naj tu najdemo ravnovesje med eh, bolj ambiciozno kmetijsko politiko in istočasno pa tako, da pri tem ne povzročimo več težav birokratskih in druge vrste imate težav našim kmetom. Gotovo si ne želimo, da bi si kmetje želeli izstopiti iz SKP. Vi ste predstavili predlog reforme in zato sprašujem, kako lahko zagotovimo, da ta večja zavezanost, večja prizadevanja držav članic lahko pripeljajo k rešitvi. Kako lahko komisija tukaj pomaga. Namreč kompleksnost te odgovornosti, ki se prenaša na države članice, je dejansko zelo visoka. Kako lahko pomagamo pri tem? Hvala. Buda. Hvala lepa. Kar se tiče zavez, to mora biti usklajeno tudi z višino subvencij po državah članice. Ne zdi se mi prav, da če dobi kmet 250 evrov na hektar, ima potem enake zaveze kot nekdo, ki dobi 500 evrov na hektar. Drugo problematično področje, kaj pa pomeni beg s podeželja. Imamo seveda program za mlade kmete, ampak vtis imam, da to ne zadošča, zato da bi zagotovili, da bo podeželje naseljeno še naprej. Zato smo podali predloge sprememb. Lahko podpremo tudi druge ki so morda nekoliko starejši, 42 let, pa so prepočeli kaj druge, pa želijo sedaj postati kmete. Ta skupina tudi, počne, e, tudi potrebuje neko obliko podpore, sicer ne bodo preživeli na trgu. Ta model prihaja iz ZDA, tam to deluje zelo dobro in to bi bila torej nova kategorija kmetov. Ko rečemo novi kmet, novi udeleženc na trgu, kakorkoli že, morda pa to ne povežemo s starostjo. Hvala lepa. Thank you, chair. Uh, respected. Hvala lepa. Nekaj vprašanj za komisarja. Kako boste zagotovili, da ne bo izkrivljen na trgu, da bomo imeli primerljive subvencije v primerljivih regijah, še prav posebno za manjše države? To je zelo pomembno. Blizu meja, mi ti moramo primerljive kriterije, se je prišlo do izkrivljena trga. Sem razumel prav vaš dokument, da bodo kmetijsko-gozdarski projekti tudi predmet podpore, še pa posebno, kaj se tiče pandemije, je to zelo, zelo dober model ohranjanja kmetijstva. Potem pa tudi, kaj bo s projekti LIDER, v drugem stebru jih boste ohranjali, kajti ti so najbolj uspešni projekti lokalne ekonomije in podporo lokalne ekonomije. In potem, kako boste zagotovili capping, pravi capping v pogajanjih z državami članicami, ministrstvi in narodi. Tukaj nekoliko dvomim, če nam bo to uspelo zagotoviti omejitve. Torej. In potem pozdravljam izjavo LS, da bi prepovedali uvoz, ki ne izpolnjuje naših standardov, kot je gospa Rezgansija omenila. Vidim večino zato, upam, da ne samo tu, kajti imamo kmete na Cipru, ki čutijo posledice nepremišljene kmetijske politike. Gospa Delaj. Hvala lepa, komisar, hvala lepa, predsednik. Na stran potem, kar je dejal kolega Danta. Mislim, da mora biti prednostna naloga to, če želimo zagotoviti avtonomijo in samo zadostnost, kar se tiče hrane, da bomo podprli kmete. Tudi niste govorili o dvojnih ukrepih, kar se tiče kmetijstva in okolja pri vaših ukrepih. Prav tako nisem slišala o tem, da bi govorili o bioekonomiji. Mislim, da je kmetijstvo in sta bioekonomija in kmetijstvo elementa, ki ju je potrebno danes povezati. Lahko bi govorili tudi o proteinskem načrtu, tudi o tem niste govorili. V istem trenutku pa uvažamo zelo visoko količino beljakovin iz drugih delov sveta na podlagi gensko spremenjenih organizmov, tega pa si družba ne želi. Biti moramo previdni, kar se tiče trgovinskih sporazumov, skratki vse to se ne bo čutilo na enak način pri prezajalci iz drugih delov sveta. Potem tudi niste govorili o poenostavitvi. Mislim, da kolobarjenje ni poenostavitev za kmete, morda za administracijo, ne pa za njih. Flanagan. Uh, um... Hvala lepa. Gospod komisar, omenili ste zaščito tau in ogljika. In gotovo tukaj se moramo potruditi doseči naše cilje, je pa to problematično. Namreč bomo tu pri tem, v tem primeru bomo morali od zaščite eh, ne samo poskrbeti samo za zaščito, ampak tudi za vzdrževanje. In uh, to bo pomenilo še dodatno poglobitev drugega stebra. Namreč, če bomo to dosegli, Eh, moramo biti realistični, saj dobro poznate situacijo na Irskem in dobro veste, da eh, početi tega za svoje osnovno plačilo ne bo nekaj, kar bi se lahko zgodilo. Pa še nekaj neproduktivno te besede, če smo resni glede tega, katero košarico naj eh, proizvajajo naši kmetje, me zanima, Eh, kako lahko 40 eh, ton eh, oglika obravnavamo kot nekaj, kar je neproduktivno. Hvala. Gospod Sani. Hvala lepa. Zelo veliko težav je bilo danes tukaj že naštetih, ampak sam bi se rad dotaknil predvsem rezultatov. V zadnjih letih je na področju kmetijstva bilo narejenega zelo veliko za zaščito okolja. Eh, mesta so sicer eh, se razširila na področje podeželja in tukaj se je ustvaril razkol, ki ga želim, mislim, vrzel, ki jo želimo zapolniti z uh, inteligentnimi vasmi, s čimer naj bi ljudi prepričali, da ostajajo na podeželju. Zavedati pa se moramo tudi um, drugih virov onesnaževanja. Ogrevanje je uh, na podeželju bistveno bolj problematično kot drugi viri onesnaževanja in tudi to moramo upoštevati pri kriterijih. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, mislim, da potrebujemo tri pogoje za to, da bomo to zeleno strukturo, eh, lahko pripeljali do zadovoljivih rezultatov. Eh, in sicer skupna administrativna izvedljivost programov in nacionalni programi so tukaj pod vprašanjem. Potem ocena mehanizmov, ki jih predlagate, ki morajo biti preprosti in se morajo dopolnjevati med seboj, kot ste povedali, eh, pa še um, okrepljeno pogojevanje. Mislim, da tukaj ne bi smeli dodajati še kompleksnejših in pretiranih administrativnih zahtev. Dobro veste, da za zahtevami, ki jih imamo danes, pri, um, imamo tudi oblike nadzora, ki jih eh, uprava zelo težko izvaja in ki so zelo zahtevni tudi za kmete. Tako da pri teh treh točkah bi potrebovali neko skupno osnovo na evropski ravni. In kar se tiče ekološke scheme, je zelo pomembno eh, ta predlog oblikovati tako, da bo mehanizem obvezen za države članice, za kmete pa fakultativen. Gospa Petir. Eh, dobrodošli, gospod komisar. Hvala za vsa pojasnila, ki ste nam jih danes posredovali. Rada bi vam pa povedala, eh, kakšno je stališče eh, Hrvaške kmetijske zbornice, ki meni, da, nova, da je, mora biti nova zelena arhitektura usmerjena samo v, na aktivne kmete in mora upoštevati tudi napredek, ki je bil do danes že dosežen. Eh, novosti v tej arhitekturi morajo omogočiti eh, določeno raven fleksibilnosti v celotni Evropski uniji, vendar pa ne sme ogrožati ehm, eh, edinstvenosti proizvodnje. Ravno tako eh, je treba upoštevati različne oblike zakonodaje in posebnosti na področju okolja, podnebja in dobrega počutja živali. Zato eh, moramo Eh, oblikovati eh, takšen predlog, ki bo upošteval različna stališča in možnosti kmetov po celotni Evropi in eh, tudi te različne oblike kmetovanja. Mali kmetje bi morali biti izključeni eh, iz modelov, ki veljajo za velike in bi morali predvideti za nje posebne oblike podpore. Eh, mislim, da je ob zmanjševanju sredstev za skupno kmetijsko politiko eh, takšen predlog eh, neizvedljiv. Gospa Maginez, gospod komisar, nam lahko pojasnite, zakaj ste se odločili, da boste opustili ekološko schemo in drugič. Pogledala sem si ta zanimiv diagram o biološki raznovrnosti. Kako to, da imajo kmetje že sedaj ta minimalni sedem, od, sedem odstotkov oziroma deset odstotkov um, pogojev. Uh, namreč v preteklosti uh, so se morali lotiti sajenja različnih kultur uh, e, za to, da so izpolnili zahteve in to me uh, res skrbi. Re, recimo problem z rižem, potem če se spomnimo tudi na, eh, na druge težave, ki so se pojavile na Irskem, potem eh, celotna industrija, ki mora upoštevati strateške načrte in zastavljene cilje. Ali ste si to vprašanje sploh zastavili? Hvala. Eh, gospod Tarabela, tri točke bi izpostavil. Namreč prva skrb je vzpostaviti primerne prihodke vsem kmetom v Evropski uniji, saj so eh, ti prihodki preniski, delo ni dovolj plačano. To je prednostna naloga in tukaj eh, to polagam v roke državam članicam ali pa komisiji, kakorkoli. Eh, bi pri tem vprašanju morali biti gotovo bolj koherentni. Druga točka, potreba po poenostavitvah. Eh, naš kolega, nekdani minister Stefan Lefol je že govoril, da je treba od zahtev eh, se premakniti k pogodbam in paziti, in zato pazite, da ne bodo stvari postale še kompleksnejše saj bo treba previrati, eh, kaj se bo zgodilo, ker če bodo stvari postale bolj zapletene, bodo vsi za to krivili Brusel. In potem še ehm, ne le kmetijska politika, ampak tudi razvojna politika in okoljska politika, vse to je treba med seboj povezati in zagotoviti med njimi eh, usklajenost. Hvala. Hvala lepa. Eh, gospod komisar, izvolite, ob 10.30 naj bi zaključili. <laughs> Najlepša hvala vsem za vaše, vaše vprašanja. Naj pokrijem sklop vprašanj, ki so bila podobna. Denar, vi veste, kakšna je situacija. Svet se je odločil, da bo preložil dogovor glede finančnega okvira na oktober. Torej, čakati moramo na konec oktobra, da bomo videli, kakšna bo končna situacija. Sam menim, da lahko zahtevamo več sredstev za kmetijstvo na podlagi nekaj zahtev, ki smo jih zastavili znotraj naše politike. Kmetje morajo postati del rešitve za okoljska vprašanja, za vprašanja povezana s podnebnimi zadevami. Zato potrebujemo dodatna finančna sredstva, da lahko izvajamo programe, v katere želimo vključiti kmetje zato da lahko zagotovimo boljšo zaščito um, okolja in pa za boje proti podnebnim spremembam, katerim je. Pravijo, da potrebujemo sredstva prej, preden dobimo SKP, to je eden vidik, potem pa imamo še drugi vidik in drugo stališče, um, po katerem bi morali najprej zastaviti politiko, potem pa poiskati sredstva za financiranje za te politike. Res je, da potrebujemo čim več sredstev za naše kmete. Gospodarski vidik je zelo pomemben, prav imate, vendar pa je treba pogledati tudi, kako bo deloval okoljski vidik, kakšen bo področje socialnih eh, zadev in tako dalje. In gospa Erans ima prav, trajnostnost je pomembna. Zavarovati moramo naravne vire za prihodne generacije. Ravno tako je treba zagotoviti tržno trajnost in stabilnost. Vse to se med seboj dopolnjuje. Mislimo, da se vsi strinjamo glede tega, da kakršenkoli prosto trgovinski sporazum, o katerem smo se pogajali v zadnjih letih, vsebuje naša prizadevanja za varstvo okolje tudi v sporazumih s tretjimi državami in tudi v sporazumih znotraj Evropske unije. Ne strinjam se s tem, da je prihaja do dumpinga. Gospod Hojzling pravi, da je to seveda nekaj, kar zbuja veliko interesa, vendar pa zato potrebujemo dokaze. Če mi date dokaze, jih bom seveda analiziral in zadevo raziskal. tudi znotraj sporazumov smo vnesli varovalke, vse razen orožja in varovalke smo vnesli zato, da pomagamo španskim in italijanskim kmetjem, ki imajo zelo veliko težav zaradi dampinških cen riža, ki prihajajo iz Kambodže tudi drugot. Imamo varovalke in ne bojimo se jih uporabiti in sprožiti, ko je to primerno in tudi potrebno za naše kmete pogum za to imamo. Čeprav bomo naleteli na odpor na mednarodni ravni. Gospajrans ima prav, potrebujemo enako vredne okoljske standarde, eh, standarde za poslovanja, standarde pri živilih in hrani in tako dalje. Sporozumov z Merkosurom ne bomo zaključili, če tega ne bomo uspeli vnesti v naše sporozume. Gospod Andrijo, eh, proračun smo že omenili in ga tudi pokrili, vendar pa res potrebujem več sredstev za učinkovito izvajanje politike. Takšen je moj vidik. Vidimo, kako je deloval CMO imamo zelo veliko ukrepov in izkušenj eh, v zvezi s skupno ureditvijo trga, imamo tudi vprašanje skladiščenja, tudi na to se bom vrnil kasneje in vam povedal, kaj se dogaja na tem področju in kakšne scheme dobro delujejo. Če imamo predloge in politike, ki dobro delujejo in so učinkovite, jih ne smemo spremeniti na podlagi zadnjih eh, izkušenj iz zadnjih let bomo pač ukrepali naprej. Ne vem, eh, s kom ste se pogovarjali v Berlinu, gospa Müller, vendar pa sem sam um, se povezal z nemškimi kmeti in nikoli mi niso omenjali obveznosti strani nemške vlade. Vem, da se uradniki in države članice. Eh, predvsem razburja zaradi tega, ker jih skrbi, da bodo imeli več eh, dela. Sedaj morajo države članice izdajati poročila in tako bo tudi v prihodnosti. Sam skušam uh, združiti tri politike v eno politike. Imamo nekaj kazalnikov, vendar so skupni, imamo nekaj obveznih poročil, imamo programe za spodbude za kmetje in tukaj imamo prostovoljni pristop, imamo eh, nadzorni sistem, ki ga bomo izvali preko satelita, kar pomeni, da bomo odzeli to breme nemškim uradnikom. Ne vem, zakaj jih to skrbi. Eh, Um, rad bi slišal pojasnila za to. Če drži, kar trdite, potem bomo stvar seveda raziskali. Gospod Dantan, omenili ste, da ne bo prišlo do prekomernega upravnega bremena. Na to sem že odgovoril gospej Müller. Glede krepitve prehramne verige, tukaj igrate zelo pomembno vlogo glede tega, da okrepite vlogo kmetijev v tej verigi, tudi znotraj omnibusa, gospod Des in tudi ostali se sedalec. Vse to je del sestavljanke celotne slike, ki jo želimo doseči. Želimo okrepiti položaj kmetov. Pridelovalcev imamo tudi predloge za preglednost na trgu in tudi druge predloge, s katerimi bomo resnično lahko storili korak naprej, napredovali tudi na gospodarskem področju. Najlepša hvala za podporo. Strateški načrti SKP omogočajo veliko prožnosti za države članice. Srečal sem se s kmeti, z nevladnimi organizacijami, pravijo, da potrebujejo eh, centraliziran pristop. Tako so dejali v, naš, v okviru našega posvetovanja. Sam verjamem, da to drži, vendar pa moramo zagotoviti, da države članice dajo možnost kmetom, da se odločijo za drugačne opcije, ko gre za okoljevarstvene ukrepe. Imamo možnost 15-odstotnega prenosa iz enega stebra v drugega in nazaj. To prožnost države članice in to možnost imajo, če želijo več prožnost in če želijo vnesti več okoljevarstvenih ukrepov, to možnost imajo znotraj te politike in zato smo želeli ohraniti možnost prenosa sredstev med obema stebroma. To je v kontekstu oblikovanja strateških načrtov. Države članice bodo morale sodelovati v večji meri pri oblikovanju teh načrtov in programov imamo tudi več prožnosti znotraj stebrov. Seveda se lahko pogovarjamo o teh 15 odstotkih, to je pač finančno vprašanje in pripričan sem, da boste aktivno sodelovali v tej razpravi. Trinjam se z gospodom Nikolsen glede tega, da je tolmačenje in zvajanje predpisov zelo pomembno vprašanje. Komisija bo storila vse, kar lahko, da bomo stvar poenostavili v čim večji meri za državšence in za kmete. Seveda bi to lahko vprašanje zadnjič bolje storili, iz tega smo se ogromno naučili, zato smo morali vnesti več sto sprememb, zato da politiko poenostavimo in olajšamo tolmačenje vseh pravil in predpisov. Komisija vam bo pri tem pomagala eh, po najboljših močeh. Seveda je pomembno pri izvajanju strateškega načrta in izvednega modela, da upoštevamo lokalne okoliščine, treba pa je tudi doseči devet ciljev za doseganje skupnih ciljev v Evropski uniji. Zato potrebujemo enotno poročanje pri enotnih politikah. Za, z nekaterih razlogov eh, države članice ne želijo izvajati politike in če bo do tega prišlo, bo komisija ukrepala. Zato bomo poskrbeli za to, da bomo vsi odigrali našo vlogo pri doseganju rezultatov in naših ciljev. Gospa Senra, če imate težave zaradi onesnaževanja voda, zaradi prašičje farme eh, v Galiciji, to ni stvar, eh, ki bi jo lahko rešila komisija, ampak vaši pristojni organi. Sam se ne bom spuščal v politiko na regionalni ravni, kajti za to so pristojni nacionalni in regionalni organi. In eh, tukaj je uveljavljanje zakonodaje najpomenejše vprašanje. Če vam lahko pri tem pomagamo, v redu. To pa lahko. Gospod Hojzling, pravite, da sem naiven. Mogoče to drži, mogoče sem naiven. Gospod Flaninga vam lahko kaj več potem pove. skupaj kot tako Džeka in nevladne organizacije so se povezale z menoj glede tega in uh, skupaj smo se lotili tega problema. Ne verjamem, da sem na imem. Seveda je jasno, da nimamo enakega stališča. Sam si želim pristopa spodbud. Vaš pristop pač ne deluje, ko imate obvezna pravila in da imate predpise za izvajanje pravil. Zelo se že veselim vašega pristopa na podlagi dokazov v zvezi s dampiškimi cenami veliko krat eh, slišimo takšne govorice brez uh, eh, utemelitev. Gospod Vazo, govorili ste o različnih politikah. Sami ustrajamo pri doseganju skupnih ciljev in zato potrebujemo skupno politiko. Zato potrebujemo tudi skupne kazalnike, da lahko merimo eh, dosežene rezultate ne gre samo za to, da uporabljamo davkoplačevalski denar za doseganje ciljev. Sam ne verjamem, da bi s trgovinskimi politikami ko spremenili situacijo v našem okolju. Seveda si prizadevamo za čim strožje standard, lahko vam zagotovim, da bomo tako tudi nadaljevali. Okoljevarstveni cilji. To nam pomaga pri pogajanju o javnih osnovnih dobrinah med državami članicami, Evropskim parlamentom, da lahko dobimo čim boljši rezultat in dogovor na področju SKP. Seveda, kmetje morajo poskrbeti za varna živila, za osnovne dobrine, vendar pa moramo zagotoviti varstvo okolja in varna živila. Zato da lahko utemeljimo, zakaj potrebujemo več sredstev. Sam sem za pristop spodbud do gospa Agilera, strinjam se z vami, da je treba poštevati in spoštovati okoljske standarde tudi v trgovinskih sporazumih s tretjimi državami. Potrebujemo ravnovesje in zato ne moremo upoštevati enakih pravil za vse. Imamo skupna osnovna pravila in skupne varovalke, ki jih izvajamo vedno. In komisija bo ukrepala in zagotovila, da se vse to spoštuje. Pri oblikovanju programa pa imamo prožnost zato ker niso vse okoliščine enake. Bioekonomija v Franciji, v Italiji in v Španiji s suhim kmetovanjem lahko odigra pomembno vlogo na tem področju, zato da lahko ustvarimo dohodek za kmete in za regije. Sam menim, da je to tudi zelo dobra okoljska praksa, zato je to koristno za vse vendar bo to temeljilo na analizi SWOT, ki jo bo izvedla Španija na podlagi ciljev, ki jih želi doseči. Seveda razumem, kar pravite, vendar pa moramo unesti ogromno varovalk za to, da zagotovimo skupno izvajanje skupnih politik. Gospod Hojveker, lahko vam zagotovim, da bomo upravljali s cilji in kazalniki in lahko eh, vam še enkrat ponovim, kar sem že dejal v zvezi z obveznim in prostovoljnim pristopom. Sam menim, da je pristop spodut najboljši način, gospod Agnew. Govorite o trajnih eh, travinjah, vendar pa niste omenili referenduma v Združen kraljestvu. Iz tega smo se veliko naučili vendar pa je vprašanje stalnih travin zelo pomembno vprašanje, kaj ti nemški kmet je uporabil sodno prakso iz vaše države in sprožil postopek na Evropskem sodišču glede tega. Pričakujem, da se bo okrog tega razvila živahna razprava. Gospod Dorfman. Dvojno financiranje. In to vprašanje ste omenili tudi vi, gospod predsednik. Tega se zavedamo. Zavedamo se tega, da ne smemo podvajati politik, denarja ali ekoshem. Zato bomo program oblikovali tako, da bomo to preprečili. Gospod predsednik, prosili ste me, da zaključim. Lahko pa povem, da so finančna vprašanja, vprašanja v zvezi s tebri in analiza SWOT, kar bo odigralo pomembno vlogo pri oblikovanju strateških načrtov in programov, finančni programi bodo seveda spodbudili kmete, da ukrepajo. Seveda bomo uložili veliko v agrogozdarstvo. Eh, Tudi tukaj bomo oblikovali strategijo v prihodnosti in zagotovili bomo minimalnih pet odstotkov za lider in pa seveda zgornjo eh, mejo. Tudi to bomo ohranili. Omenili smo biotsko raznovrstnost, ekosheme. Gospod Flanagan, ne, ne podpirate me, vedno danes ste me in danes sem prijazen, tudi jaz z vami vem, s kom ste imeli upravka v preteklosti. Gospod Petir, aktivni kmete, tudi te razprave še vedno po, tekajo še jamstva za biotsko raznovrstnost. Vse to je del strateškega načrta SKP. Gospa McGuinness, res je, ne smemo nadzadovati, pogledati moramo, kakšno je stanje sedaj, potem pa bodo države članice morale razviti načrt znotraj strateškega načrta za ohranjene biotske raznovrstnosti. Upam, da bomo lahko analizirali to, kar bomo dobili državšenci in uporabili, kajti mi se zauzemamo za pristop spodbud, imamo veliko predpisov, pravil sam pa si želim poenostavitve. Za zaključek bi rad dejal najlepša hvala vsem za prispevke, upam, da smo pokrili najbolj bistvena vprašanja. Gospod Andru, lahko vam zatrdim, da skupna ureditev trga dobro deluje. Danes se je sestal odbor eh, za to področje in govorili. Smo o posnetem mleku v prahu, o tem, koliko ton prodamo, za kakšno ceno, in sam sem že predlagal takšen eh, načrt, takšno strategijo za reševanje situacije na trgu jeziku. Seveda to ne bo mogoče, da mogoče doseči brez podpore vseh zakonodajalcev in danes smo dosegli naš cilj v 99 odstotkih. Najlepša hvala. Mleko. Džinkuje. No, to je pa dobra novica za mleko v prahu. Hvala lepa za ta sestanek. Mislim, da je bil potreben in pomemben tako za nas, kot tudi za vas, gospod komisar. Najlepša hvala tudi našim poročevalcem. Eh, gotovo bomo sedaj lahko hitreje delali na pripravi tega poročila, saj je bilo precej točk pojasnjenih, veliko jih je treba še razrešiti. Hvala lepa, gospod komisar, in z veseljem vas bomo ponovno eh, sprejeli. Samo minutko eh, si bomo vzeli za tehnični odmor, zato ker je pred nami še pol ure glasovanja. Tako da eh, povabljeni gostje imate tudi pol ure odmora, če želite, za kavo. konje. Tako, konec odmora. Začenjamo. Prav. Torej, ker poročevalec, gospod Dorma, beseda je vaša. Tak, tak e, so Hvala lepa. Na kratko. Najprej hvala lepa, da ste vsi prispevali k temu, da lahko danes glasujemo. To je resnično pomembna tema. Na februarskem zasedanju bomo na plenarnem zasedanju. Najprej hvala lepa, da lahko danes glasujemo, potem po glasovanju pa se lahko še enkrat oglasim. Počnemo glasovanje. Popravka. Začenjamo z glasovanjem. Začenjamo z glasovanjem. Predlog spremembe 78 glasujemo z dvigom rok za proti. To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Za proti zavrnjeno. 80 za, proti, zavrnjeno. 81 za, proti. Preverili bomo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81, 82 za, proti. 82 za, proti zavrnjeno. 86 za, proti, zavrnjeno. 84 za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti 84, glasujemo. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 85 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 2, tran za proti zavrnjeno. 1 za proti. Preverili bomo. Predlog spremembe 1, 5. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 2, za proti zavrnjeno. 1 kompromisni predlog ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 1M viza proti sprejeto, 2 za proti sprejeto, 107 za proti zavrnjeno, 106 za proti sprejeto. 108. O amedmaju 108 glasujemo. Za, proti sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 109. Za, proti, zavrnjeno. 110 za. 109 bomo preverili v redu. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 110 za, proti, sprijeto. 110 za. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 28 za. Sprijeto. 118 in drugi za. Proti. Preverimo to. Glasujemo. 118. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 120 za, proti, zavrnjeno. 121 za, proti, zavrnjeno. 9 za, sprijeto. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 4. Glasujemo. Sprijeto. 136 za, proti, zavrnjeno. 22 tran za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. 138 za, proti, zavrnjeno. 139 za, proti, zavrnjeno. 140 za. Preverjamo 139, glasujemo. Sto devetintrideset. Glasujemo konec glasovanja. Ena, tri, devet, konec glasovanja. Sprijeto. 140 za. Sprijeto. Kompromisni predlog 5. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 154 za proti zavrnjeno 155 za sprejeto kompromisni predlog 6 glasujemo konec glasovanja sprejeto Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 160. Za. Proti. Zavrnjeno. Preverjamo 160. 160. Konec glasovanja. Sprijeto. Sto šestinšestdeset za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog osem. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 22 za sprejeto. 167. Preverjamo predlog spremembe 22. Konec glasovanja. Zavrnjeno. gospod Des, na seznamu e LS smo imeli plus. 167 za, proti, predlog spremembe 167, 1, 6, 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. sto štiriindevetdeset. Sto štiriindevetdeset za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog devet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dvajset za. Sprejeto. 75 in 176 za, proti, zavrnjeno. Preverimo, 175 in 176 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 179 in 180. Za, proti, zavrnjeno. 181 za, proti, zavrnjeno. 182 in 183 za, proti, zavrnjeno. 187 za, proti, zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 184 za, proti, zavrnjeno. 185 za, proti. Preverimo, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 186 za, proti, zavrnjeno 188 za, proti, zavrnjeno 189 za, proti, sprejeto 190 za, proti, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 192 in naslednji za proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 198 za proti. Sprejeto kompromisni predlog 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 204 in cela vrsta drugih predlogov sprememb za, proti, preverjamo, glasujemo. E, konec glasovanja. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 8. Za, proti, zavrnjeno. 20. Za, proti, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 112 za, sprejeto. 131 za, sprejeto. 98 za, proti, sprejeto. Preverimo 98. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 7 in 4 za sprejeti, 99 za sprejeto 100, za sprejeto 102, za sprejeto 103, za sprejeto 10, za sprejeto kompromisni predlog 12. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 24 za proti vzdržani. <laughs> Sprejeto. Ne, preverjamo predlog spremembe 24. Konec glasovanja. Sprejeto. 212 za proti vzdržani proti. Zavrnjeno. 214 za. Preverimo 212. Glasujemo. Konec glasovanja. Dvesto štirinajst za, proti, zavrnjeno, dvesto petnajst za, proti. Preverimo. 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 215. Za. Sprijeto. Kompromisni predlog 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 226. 226 in drugi za, proti, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še dobro, da smo preverili. Za en glas 14 za sprejeto. 225 za, proti, zavrnjeno. Tudi 225 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 229 za, sprijeto. 235 za, sprijeto proti? Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 236 za. Sprejeto. 241 za. Proti. Zavrnjeno. 33 za. Proti zavrnjeno. 34 za, proti, zavrnjeno. 261 za, proti, sprejeto. Preverjamo 261. Konec glasovanja. zavrnjeno. 254 za, proti, zavrnjeno. 257 za, proti, preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 248 za, proti, zavrnjeno preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 251 za. Proti. Zavrnjeno. 244 za. Proti. Preverimo. glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 256 za. Sprijeto. 252 za, proti, zavrnjeno. 247. Preverili bomo prejšnji amandma 252 in 253. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 247 in 249 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 246 za, proti. Zavrnjeno. 250 za, sprejeto. 245 za, proti, zavrnjeno. 315 za, proti, preverimo, glasujemo. Zamekam. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 262 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 258 za, proti, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 263 za, proti, preverjamo. konec glasovanja. Sprejeto z glasom večine. 334 in še nekaj drugih za. Sprejeto. 275 za. Proti. Zavrnjeno. 255 za. Proti. Sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 266 za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21. Za. Sprejeto. 278. Za. Proti. Zavrnjeno. 243 za, proti, zavrnjeno, 288 za, sprejeto, 289 za, proti, zavrnjeno, 290 za, sprejeto, 291 za, sprejeto, 294 za, proti, zavrnjeno, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na predlog zamembe NV22. Za. Sprejeto. 300 in ostale za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo bili 29 za, proti, zavrnjeno, 8 za, proti, proti, Preverjamo, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 304. Za, sprejeto 305. Za, proti, zavrnjeno. Kompromis 17. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe NV20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, pravi predsedujoči predlog spremembe šest. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Šest. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. 259 pa tudi 260. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 321. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z majhno večino 322 za sprejeto 323 za sprejeto 332 za sprejeto 325 sprejeto 326 za, za sprejeto 327 in ostali za proti Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Stosno večino. 330 za, proti. Preverjamo, glasujemo. 330. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 329. Za. Sprejeto. 331. Za. Sprejeto. 332. Za. Sprejeto. 333. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 336 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis sprejet se upravičujem, predlog smembe sprejeti, pravi predsedoča. Sedaj pa kompromiš 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 346. Za. Sprejeto. 307. Za. Sprejeto. 350. Za. Sprejeto. 240 in ostali za, sprejeto. 12 stran in ostali za, sprejeto. Preverjamo na prošnjo poslanca. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 312 za, proti, zavrnjeno, 314 za, proti, zavrnjeno, 104 in 10 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Enajst za, sprejeto. 351 za, sprejeto. 352 za, proti, sprejeto. 353 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 23. Envi za. Sprejeto. 311. Za. Proti. Zavrnjeno. 355. Za. Proti. Zavrnjeno. 356. 357. Za. Proti. Zavrnjeno predlog spremembe 358 za, proti, zavrnjeno, 359 za, proti, zavrnjeno, 360 za, proti, zavrnjeno, 361 za, proti, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 362. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 362 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 363 za. Sprejeto. 364 za. Proti zavrnjeno, 365 za, proti, zavrnjeno, kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 379 za, proti, zavrnjeno, 380 za, proti, proti, zavrnjeno, 381 za, proti, sprejeto, kompromis 21, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, predlog spremembe 390 za, proti, preverjamo, glasujemo, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 22 za, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 391 za, proti, zavrnjeno. 392 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno, 400 za, sprejeto, kompromis 23, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 24, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, glasujemo, predlog spremembe 417. Za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 39. Za. Sprejeto. 31. Za. Sprejeto. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 430. Za. Proti. Sprejeto. Preverjamo. Glasujemo. Glasujemo. 430, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 431 za, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na uvodne izjave. Ena za, proti, zavrnjeno. Dve za, proti, zavrnjeno zavrnjeno, 3 preverjamo, 2 preverjamo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 3 za, sprejeto, 4 za, sprejeto, 5 za, proti, 5 za, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z majhno večino. Kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Za proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 18 za. Sprejeto. Kompromis 27. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 25 za, sprejeto, 26 za, proti, zavrnjeno, 27 za, sprejeto, 28 za, sprejeto, kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 32 za, proti, sprejeto, preverjamo, glasujemo, 32, preverjamo, konec glasovanja. Prijeto 35 za, proti, zavrnjeno, 36 za, sprejeto, kompromis 29, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, predlog spremembe 39 za, proti, preverjamo, glasujemo, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 40 za. Sprejeto. 41 za. Proti. Sprejeto. 42 za. Sprejeto. 43 za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 44 za, sprejeto 46 za, proti, sprejeto 47. Preverjamo 46, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 46. A to smo že. 47. Za. Proti. Preverjamo. 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 in 49 za, sprejeto, 50 za, sprejeto, 51 za, proti, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 za, proti. Zavrnjeno. 55. 54, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, cenim glasom večine. 55. Glasujemo, kar tako je. Glasujemo. 55 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56 za, sprejeto, 57 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58 za, proti, zavrnjeno, 59 za, proti proti, zavrnjeno, 60 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 30, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štirinšestdeset drugi del, za, sprejeto. 66. Preverjamo 64. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 66. Za. Proti. Zavrnjeno. 71. Za. Proti. Zavrnjeno. 72. Za proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 za, proti, zavrnjeno. 75 za, proti, zavrnjeno. 76 za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 77. Za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila skupaj s prilogo smem, tako kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod poročevalec, želite besedo? Prosim, beseda je vaša. Er hvala lepa. Najprej me veseli, da nam je uspelo glasovati o tem poročilu odboru. To je bilo zelo težko delo in vsi smo se morali približati drug drugemu, da smo uspeli kompromise. Hvala lepa kolegicam in kolegom, hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa tudi sodelavcem, ki so resnično vse čas trdo delali, da nam je uspelo to izglasovati. Živinorejci in vsi prevozniki morajo spremati svoje navodila, prav tako tudi veterinari in sedaj bodo države članice imele jasna navodila. Hvala lepa za sodelovanje, hvala lepa za prepoved živih živali tretjim državam, oziroma imamo sedaj pogoje, ki so povezani s tem. To je bilo sporno, zato sem toliko bolj vesel, da nam je uspelo to sedaj sprejeti. Hvala lepa, da bo sedaj to lahko šlo na plenarno zasedanje. E, e, hvala lepa pomembno je, da smo glasovali o tem. Spomnili se boste, da smo imeli tudi predlog, da bi imeli posebni odbor. Na to temo sedaj je to v okviru naših pristojnosti, tako je. In sedaj bo to prišlo na plenarno zasedanje. Hvala lepa vsem udeležencem, hvala lepa poročevalcu, poročevalcem v senci sodelavcem, sekretarjatu seveda. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 10. Gospa Aguilera se je zelo zazemala za to, da bi to točko obravnavali danes in da bi imeli dovolj časa za to. Imamo izmenjavo mnen s predstavnikom komisije, gre pa za razmere na trgu agrumov. Razmere so znane v Španiji. Zaradi cen so težave. Prišlo je do pada cen zaradi uvoza iz držav, kot so Tunizija, Egipt in Maroko. Med sezono obračam se na GD Agri. Tukaj je Žuava Onofre, predstavnik komisije in vi boste torej spregovorili v imenu Gediagri. Pa vam kar predajam besedo. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Komisija se zaveda težke situacije za Eh, sektor agrumov v Španiji. Komisija eh, meni, da je več dejavnikov vplivalo negativno na cene agrumov, še posebej v Španiji. To vpliva. To je izhaja iz organizacije sektorja zaradi količine pridelane agrumov in tako dalje. 13 odstotkov se bo zmanjšala pridelava pomaranč. Poleg tega je prišlo do dvotedenske zamude na začetku sezone glede dobave. Nizko popraševanje, nizke temperature ponavadi spodbujajo nakup sadja. Vse to pa Eh, vpliva na cene. Dolgotrajna suša, visoke trgovin, eh, visoke temperature eh, vplivajo na sektor sadja. Poleg tega smo imeli oktobra še poplave. To seveda ni pomagalo k oživljanju že tako ali tako nizkega popraševanja. Zelo slaba organizacija sektorja argumov. Eh, agrumov je značilna ta sektor, kjer je organizacija že tako ali tako zelo slaba. Po našem mnenju je zelo pomembno, da poudarimo tisto, kar ne vpliva, sma ni povzročilo krize. Komisija ni izbrala nobenih dognanj glede tega, da bi težke razmere na trgu povzročil uvoz iz afriških držav, iz Južne Afrike in iz uh, Egipta. Leta 2007 je proizvodnja zrasla za 7 odstotkov, voz pa se je znižal v istem obdobju. Ravno tako ni nobenih znakov za to, da bi uvoz iz severnoafriških eh, držav vplival na stanje na trgu v Španiji. Komisija meni, da je stanje na trgu v prvem delu sezone posledica pridelave. Zaradi tega ni upravičeno uvajati kakršnih koli ukrepov na področju uvoza. Komisija bo še naprej nadzorovala uvoz iz Južne Afrike in tudi iz drugih regij, da bi preprečili kakršno koli izkrivljanje na trgu Evropskega, Evropske unije. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospa Aguilera, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem vesela, da ste tej razpravi namenili dovolj časa. Najprej bi rada dejala, da ne gre zgolj za španski problem. agromi iz Valencije, iz Andaluzije in kakršna koli težava povezana z agromi v Evropi je evropski problem. Res je, da v Španiji agromo pridelamo več, vendar pa ne gre samo za špansko težavo. Najprej bi rada dejala predstavniku komisije, eh, da mm, če ne opredelimo eh, dobro problema in če ne vemo, zakaj gre, potem ga ne moremo rešiti. Ne gre za španski problem. Res je, da je prišlo do težav pri pobiranju, podnebje ni pomagalo, vreme ravno tako ne, imeli smo sušo, hude nalive, vse to je povzročilo ogromno težav na tem področju. Predstavnika komisije pa bi vseeno rada dejala naslednje. Čeprav je prišlo do manjšega pridelka, menite, da je prišlo do podvajanja v pridelavi na severni in južni polobli in eh, da se pokrivajo te sezone. Šest tednov nižjih carinskih dajatov v obdobju eh, od oktobra do avgusta ni pomagalo in videli smo, da je prišlo do povečenega uvoza iz tretjih držav, ne samo iz Južne Afrike, iz Južne Afrike, iz Egipta, iz Turčije. Vendar pa je primer Južne Afrike poseben primer, ki se ga ne upošteva. V Južni Afriki je prišlo do črnega madeža, kar pomeni, da se lahko uvažajo izdelki, kjer ni treba spoštovati vseh zahtev, zato da lahko spodbudimo pridelavo v Južni Afriki. To ne velja samo za Južno Afriko, tudi za Egipt in Turčijo. prišlo je do porasta uvoza, kako je lahko mogoče, da se uvaža več iz tretjih držav, ne samo iz Južne Afrike. Slišala sem, da je prišlo do pet odstotne rasti. Imate mogoče kakšne podatke glede uvoza iz tretjih držav v Evropsko unijo? Veste, koliko zaslužijo kmetje v Andaluziji, v Valenciji? 10 centov za kilogram pomaranč. 10 centov. Poprečna cena eh, letošnjega leta je bila enaka ceni pred 30 leti. Res je, da obstaja težave v sektorju, eh, na vreme pač ne moremo vplivati, seveda je treba izboljšati infrastrukturo, vendar pa uvoz neposredno vpliva na cene agrumov. 10 centov na kilogram pomarač. to je pojav, ki je povezan s trgovinskim sporazumom z Južno Afriko in z uvozom iz tretjih držav. Zato menim, da moramo spremljati situacijo. Mi smo zelo zaskrbljeni zaradi mm, prostocarinske ureditve v obdobju po letu 2026. Mi imamo zelo stroge fitosanitarne predpise in tudi za predelavo, kar ne velja za trete države. Zato menimo, da se načela vzajemnosti ne upošteva v dovolj veliki meri, kar pomeni, da imamo zelo visoke stroške predelave, kot to od nas zahteva Evropska unija, vendar pa ne zahtevamo istih standardov iz tretji, v tretjih državah. Ta pridelava ne poteka v enakih pogojih. Ne delajo evropski delavci v, pod istimi pogoji kot delavci v Južnji Afriki in zato ne moremo trditi, da obstaja vzajemnost. In če vzajemnosti ni, prihaja do nelojalne konkurence in do dumpinga. Seveda si lahko zatiskamo oči pred te, to težavo in dopustiti, da Um, pride leto 2026 in da evropskih in španskih pomaranč ne bo več. Prosim vas, da sprejmete potrebne ukrepe, da si pogledate, kolikšen je uvoz iz teh držav, kaj ti agrumov v Španiji ne bo več. Ta sektor bo popolnoma izginil. Tega pa ne smemo dopustiti. Hvala.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 predstavniku komisije bi rada dejala, da se mi zdi, da ste ciničen in da nas imate za neumne, ko pridete tukaj in pravite, da so nizke cene v Španiji posledice tehničnih razlogov in organizacije kmetov. V redu. Toliko o tem. Lahko vam zagotovim, da gre za politični problem, ki traja zelo dolgo in da vedno naletimo na enake ovire in to so prosto trgovinski sporazumi, ki jih lahko to sprejemate in se jih sprejema v Evropskem parlamentu, brez moje podpore seveda. Zato menim, da, moramo, da se moramo vrniti nazaj in priznati, da so prosto trgovinski sporazumi katastrofalni. Ti samo prinašajo težave za majhne in srednje velike kmete v Evropski uniji in tudi za male kmete v državah, ki um, eh, sprejemajo te sporazume z Evropsko unijo. Smo sedaj, v trenutku, ko bomo ratificirali novo skupno kmetijsko politiko in SKP, bo še naprej spodbujal proste trgovinske sporazume in uvoz. Zato menim, da je to treba ustaviti. Danes gre za grume, jutri bo to mleko, potem bogovedina. Sporazumov je vedno več koliko sporozumov je sedaj predmet pogajanj v Evropski komisiji in to za zaprtimi vrati v tajnosti in ne vemo, zakaj gre in kako ti potekajo. Kakšne bodo posledice sporazuma z Marokom za pridelovalce v Evropski uniji? Zato je treba dobro pomisliti o tem, kaj počnemo. Gospod Pjem gospod predsednik. Še enkrat slaba organizacija kmetijstva v Evropski uniji, ki mora tekmovati s tretjimi državami. Vse to je prava katastrofa. Sedaj so to španske kmetje, ki so žrtve juž, voza iz eh, Južne Afrike. V vseh sektorjih prihaja do takšnih težav, da naša kmetijska pridelava služi za menjalno blago v prostotrgovinskih sporozumah je stalnica. Zato moramo priznati, da je naš sektor eh, krhek in eh, da vse to vpliva tudi na varstvo okolja. Ne smemo važati pomaranč eh, v sezoni agrumov in seveda moramo sprejeti ukrepe, ki so primerni za vsak sektor. Velika večina kmetovalcev so soočeni z eh, rumeni, rumeno mrzlico, ki je uničila tudi pomarančevce Floridi, na Floridi. Zato se moramo učinkovito boriti proti grožnjam, zaradi katerih trpijo naši kmetje. In vse to povzročajo prostotrgovinski sporazumi. Evropska komisija je lahko tisti največji škodljivec v tem primeru. Boj pa ostaja enak. Najlepša hvala. Muchas gracias, eh, presidente. Gospod Marčelesi, najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem užaloščen po tem, kar sem slišal od Evropske komisije in kako se je ta odzvala na težave španskih kmetov v Valenciji in v Španiji nasplošno, brez kakršnega koli priznavanja svojih lastnih napak in brez avtokritike in brez empatije in sočutja do naših kmetov. Več kot 65 eh, občin in skupnosti je prizadetih v Valenciji zaradi tega. Cene strmoglavo padajo. 14 eh, centov plačamo za kilogram pomaranč. Za pridelek enega kilograma pa mm, moramo plačati 20 centov. Zato potrebujemo jasno razlago. Ne smemo se delati, kot da ničesar ne vidimo. Težava se imenuje prostotrgovinski sporazum z Južno Afriko, to je vsem jasno. Zaradi tega sporazuma lahko Južna Afrika izvaža pomaranče brez carinskih dajatev v obdobju celotnega leta, po letu 2026 pa sploh ne bo več nobenih dajatev. Zato prihaja do sovpadanja, časovnega sovpadanja med njihovimi poznimi in našimi zgodnimi pomarančami. Poglejte si številke. Oktobra leta 2016 je Južna Afrika izvozila 51 eh, ton eh, pomaranč, leta 2080 pa jih je bilo 142 tisoč ton, skoraj trikrat več. Medtem pa mi silimo. Um, eh, naše dr, proizvajalce, da se držijo zelo strogih eh, fitosanitarnih predpisov, kaj pa se dogaja v Južni Afriki. Tam ne vemo, kaj počnejo, zato prihaja do nelojalne konference, popolnoma nepravične situacije. Zato moramo podpreti kmetijske zadruge, ki so zelo pomembne za Valencijo v Južni Afriki lahko uporabijo več kot 50 fitosanitarnih proizvodov, ki so v Evropski uniji prepovedani in ti lahko potem uvažajo, oziroma izvažajo v Evropsko unijo pomaranče, ki jih potem lahko kupujemo v naših trgovinah. Inštitut Poverty Land v Južni Afriki je zapisal, da samo dva odstotka izvoznikov iz Južne Afrike so eh, temnopolti, vsi ostali pa so veliki veleposestniki potomci belcev tudi tega južnoafričani ne potrebujejo, zato moramo tukaj rešiti več vprašanj, ki bi jih radi predstavili odboru in komisiji, zakaj odbor za kmetijstvo ni zvedel za pogajanja in za pogoje prostotrgovinskega sporazuma z Južno Afriko. To bi bilo prav. SKP trdi, da moramo kmetim zagotoviti pravičen dohodek z našo skupno kmetijsko politiko, zakaj dopuščamo nelojalno konkurenco, ki potem zbija cene. SKP pravi tudi, da moramo za državljane zagotoviti varno hrano, ki bi bila tudi visoko kakovostna. Kako je potem mogoče, da dopustimo, da v Evropsko unijo pridejo proizvodi, ki uporabljajo snovi in pri, kat, pri predelavi katerih se uporabljajo snovi, ki so tukaj prepovedane. Zato prosim, da odpravite to nepravično situacijo. Južna Afrika je samo del problema, potem imamo tudi pomaranče iz Egipta, iz Maroka in iz Brazilije. Zato moramo natančno pogledati, kaj se dogaja in ne smemo dopustiti, da to, kar se dogaja v Valenciji, se ne zgodi nikjer več v Evropski uniji. Zaščititi moramo naše potrošnike, državljane in tudi kmete. Najlepša hvala. Najlepša hvala sedaj damo zopet eh, besedo predstavniku komisije, da se odzove na pripombe in vprašanja poslancev. Gospod Onofre, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad opravičil podpredsednici Aguileri, če sem se napačno izrazil, ko ste razumeli, da sem dejal, da gre za španski problem. Strinjam se z vami, gre za evropsko krizo, za evropski problem in komisija je jasno povedala, da. je situacija agrumskega sektorja v Španiji kritična. Navedel sem razloge, zelo natančno sem razložil, zakaj je prišlo do nizkih cen. Cene niso tako zelo nizke, kot ste smo slišali tukaj. Španski organi so nam sporočili dosti više cene, kot ste jih navedli vi. Zato morate, prosim, še enkrat preveriti vaše podatke v zvezi s cenami. Zelo jasno sem tudi navedel podatke v zvezi z uvozom iz Južne Afrike krize ni povzročil uvoz iz Južne Afrike. Vam je to všeč ali ne? Številke in podatki ne kažejo na znaten porast uvoza iz eh, Južne Afrike. Prišlo je do kritične situacije zaradi pridelave v Evropski uniji. Evropska komisija se je zelo potrudila, da uvoz iz Južne Afrike ne bi pokrival obdobja pridelave v Evropski uniji. Pravite, da je prišlo do izkrivljanja konkurence in da južnoafriški pridelovalci uporabljajo prepovedane pesticide. Ne vem, rad bi ponovil to, kar je že dejal komisar Hogan tu, da v naših prostotrgovinskih sporozumih ne dopuščamo niženja evropskih standardov. Uvoz, uvoz, ki pride v Evropsko unijo, mora spoštovati naše okoljevarstvene in fitosanitarne standarde. Najlepša hvala. Prošle, pani posel Aguilera. Najlepša hvala, gospa Aguilera. Bueno, a ver si... Upam, da bom ohranila eh, glas in da bom lahko povedala svoj prispevek do konca. Gospod predstavnik komisije, nismo zaskrbljeni zgolj zaradi pokrivanja obdobja pri pridelave, ampak smo zaskrbljeni predvsem zaradi spoštovanja načela vzajemnosti. Danes zjutraj mi je eden od kmetov dejal, da lahko naš izvoz pride v ZDA samo preko dveh pristanišč. Da pa uvažamo pomaranče iz Južne Afrike, iz Egipta in iz Turčije, um, imamo odprtih več sto pristanišč. Vsa pristanišča so odprta za takšen uvoz. In čeprav imamo splošne predpise, je stvar zapletena, carinski nadzor ni povsod enak in zato vstop tega blaga ni povsod enak, ravno tako ne zahteve. Imamo težave s pristaniščem v Rotterdamu. Tam je težav ogromno. Na to smo upozorili že večkrat in zopet bomo upozorili na to, kako je mogoče, da zato, da prodajamo pomaranče, paradižnike in kumare, uporabljamo samo dva pristanišča za vstop našega blaga v Evropski uniji, pa blago vstopa preko vseh pristanišč. Mi lahko potrdite, da so okoljevarstveni, socialni in fitosanitarni predpisi enaki v Južnji Afriki kot tu. Sama menim, da to ne drži. Imamo prepovedane snovi, ki jih v Evropski uniji ne smemo uporabljati v Južnji Afriki, pa so te snovi dovoljene in tudi v Egiptu in tudi drugod. Ne bi se rada osredotočila samo na Južno Afriko kar pomeni, da nedovoljene in prepovedane snovi uporabljajo pri predelavi v teh državah, kar pomeni, da predpisi niso enaki. Tukaj prihaja do neenake obravnave. Agrumski sektor je pripravljen na konkurenco na trgu, vendar pa na trgu, kjer bi bila pravila enaka za vse. Problem pa je v tem, da pravila za pridelavo niso enaka povsod. Zato je stvar težavna in to ne velja samo za agrume. Težava je v nadzoru na carinah, neenaki predpisi v Evropski uniji in v tretjih državah in vse to negativno vpliva na situacijo za naše kmete v Evropski uniji. Mi lahko potrdite, da so okoljevarstveni in trajnostni predpisi v Južnji Afriki enaki kot v Evropski uniji. Ne vem, kolikor jaz vem, da ne. In sedaj dostop v pristaniščih, nacionalni nadzor, carinski nadzor. Vse eh, države, članice po svoje izvajajo ta predpisa. Mi imamo trete države, kjer so za naš voz odprli samo dve pristanišči, mi imamo pa odprta vsa pristanišča. Yes. Eh, Najlepša hvala. Potem, ko sem eh, poslušal predstavnika komisije, se mi zdi, da je ta razprava nesmiselna. Zato predlagam da komisija pride v Valencijo, da se na samem kraju prepriča, kaj se tam dogaja, da se pogovori z zadrugami, s kmetijskimi organizacijami, da vidi, ki vse so razlogi za težave na, v tem sektorju. Lahko si skupaj ogledamo teren in ugotovimo, kaj se v resnici dogaja. Jaz, predstavitelj komisije, bardzo prosim. Najlepša hvala. Še enkrat komisija, izvolite. Reko, mučo gusto. Seveda, z veseljem um, bom odšel v Valencijo, če me boste povabili. Glede zadev, ki jih je omenila gospa Aguilera, bi rad povdaril dvoje. Res je, da imamo trgovinske sporazume z nekaterimi tretjimi državami, ne z vsemi. Z ZDA takšnega sporazuma nimamo. Zato je jasno, da imamo tudi različne pogoje vstopa našega izvoznega blaga. Pomeni tudi, da standardi v ZDA ne veljajo v Evropski uniji in obratno. To pomeni, da pred, predpisi za pesticide, eh, ki veljajo na evropskem trgu, veljajo tudi za proizvode iz tretjih držav. Tako pač je. In rad bi še enkrat povdaril, ne da ne glede na to, nimamo nobenih statističnih podatkov glede tega, da bi se iz Južne Afrike sedaj uvozilo več pomaranč v obdobju, ki bi lahko bil um, negativen in ki bi lahko negativno vplival na proizvodno v Evropski uniji. Te zadeve so zelo težavne, še posebej, ko gre za proste trgovinske sporozume s tretjimi državami in za posamezne kategorije proizvodov, ki se jih uvažamo v Evropsko unijo. Gospa Aguilera je dejala, tukaj ne gre samo za Španijo, ampak za celotno Evropsko unijo in naše trgovinske odnose s tretjimi državami. Seveda, glede tega obstaja več različnih mnen, vendar pa mislim, da moramo storiti več za to, da bi zaščitili naš trg. Še enkrat, gospa Aguilera. Glede na to, da zaključujemo razpravo, eh, res kaže, da eh, tukaj govorimo eden mimo drugega. Vendar pa bi rada povedala, da imamo tukaj svetnico regionalne vlade iz Valencije, podsvetnika iz eh, regionalnih inštitucij, ki so zelo zaskrbljeni zaradi situacije v tem sektorju. Zato so prišli v Brusel s predstavniki tega sektorja, da bi rešili to zadevo. tukaj sodelujemo v razpravi zgolj poslanke in poslanci, vendar pa tudi regionalna vlada zelo trdo delo sodeluje špansko nacionalno vlado, da bi čim prej rešili to vprašanje. Samo to sem želela povedati. Najlepša hvala. S tem smo to razpravo zaključili. Lahko prosimo predstavnika komisije, da se poveže s predstavniki tega sektora, ki so danes eh, z nami in se z njimi pogovorite. Zato bi vam bili zelo hvaležni. Če lahko ostanete še na naslednjo točko, tudi to bi bilo pomembno. Imamo še eno razpravljo na dnevnem redu. Tukaj gre sedaj pri tej točki za trgovinska pogajanja in tudi zato je pristojna komisija. Veliko področji in predmetov eh, pogajanj se tičejo kmetijskih pridelkov, O tem veliko razpravljamo v odboru in ta vendar pa je treba prisluhniti tudi našemu odboru in tudi kmetijskemu sektorju. Zato smo zaprosili direktorja, da pride k nam in da nam razloži, kako potekajo tekoča trgovinska pogajanja. To zadeva tudi naš notranji trg in ta je za nas zelo pomemben, tudi za kmete. Pogajanja potekajo na obeh področjih, kmetijskem in na področju notranjega trga. Vemo, kako kaže s TTIP-om. vendar pa na tem področju poteka ogromna uradnih pogovorov, ki zadevajo tudi kmetijski sektor. Tukaj gre tudi za carinske dajatve, o tem smo nekaj govorili tudi že s komisarjem. In to bomo obravnavali tudi naprej na zasedanju. Na to pa imamo še pogajanja z Ukrajino. Eh, veste, da prihaja tukaj do težav s eh, piščanci in perutnino. Imate ta znani del koščice, eh, ki vpliva na to, kam se uvrsti piščančje meso kar seveda vpliva tudi na to, katero carinsko dajatev se uporablja in to seveda vpliva tudi na sektor perutnine v Evropski uniji. Potem imamo tudi vprašanje uvoza žitaric iz Ukrajine. Vse to vpliva na situacijo in na sektor. Torjeva država Švedska kot na Polskem, naprimer, vendar pa to vpliva na celotno Evropsko unijo, na splošno. To so najpomembnejše vprašanja, potem imamo še vprašanje pogajanj z Mirko Surom. Tudi tukaj imamo vprašanje uvoza perutnine in še pogajanja z Avstralijo in Novo Zelandijo. in potem še nekaj vprašanj v zvezi z Brexitom. Tudi to je zelo pomembno vprašanje, vprašanje odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Želeli bi si, da nihče ne bi zaradi izstopa česa izgubil. Izvolite, beseda je vaša, gospod direktor. Najlepša hvala, da ste prišli. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Od zadnjič, ko sem bil tukaj, se je zelo veliko spremenilo na področju trgovine. Štiri prostotrgovinski sporazumov smo zaključili uspešno, kmalo bodo začeli veljati EU eh, e Japonska 1. februar, Singapur 1 in ta glasuje danes o tem. Vietnam, ta sporazum je zaključen in bo začel veljati pred koncem leta, potem Mehika. Ta sporazum bo tudi začel veljati pred koncem tega leta. Ti štirje sporazumi so sporazumi, ki jih pozdravljajo naše države članice, eh, še bolj pa deležniki Kopa Žeka in druge kmetijske združenja, eh, kaj ti, eh, ti sporazumi ščitijo naše občutljive proizvode, ščitijo 200-300 proizvodov na teh trgih. Torej, mi moramo pozitivno sprejeti te štiri sporazume, zlasti Japonska. To je največji trgovinski sporazum v zgodovini, ki predstavlja 30 odstotkov svetovne trgovine na tem področju. To je zelo dobro za naše proizvajalce hrane, za naše kmete. Kar pa zadeva tekoča pogajanja, Mercosur Tu smo imeli omejen napredek. Mnogi med vami boste veseli, da to slišite. Ne vemo, kdaj bo prišlo do zaključka. Ne vem, kdaj bo politično vzdušje primerno, da se zaključi eh, ta sporazum. Pred nami so tudi uh, evropske volitve, torej do zaključka sporazuma, verjetno ne bo prišlo k malu. E, sedaj ima tudi Brazilija novo vlado in mi ne vemo, e, kakšno je njihovo mnenje glede sporazuma EU-Mercosur. Kar je pa jasno, obstajajo velike razlike med stališči EU in Mercosurja o kmetijstvu. Mi moramo poskrbeti za naše prioritete, vino, uh, uh, eh, olčno olje in podobno. Avstralija, Nova Zelandija, mi smo šele na začetku pogajanj, mi eh, nismo pravzaprav izmenjali niti eh, prvih stališč o pogajanjih, bom lahko eh, poročal pozneje, verjetno po poletju. Našim prijateljem iz Avstralije in Nove Zelandije. Eh, pravimo, da se ne bomo pogovarjali o dostopu do trga, dokler se ne, oni ne premaknejo glede zaščite naših geografskih označb. E, potem pa Indonezija. E, tu so pogajanja nekje na sredini so pa upočasnjena zaradi eh, evropskega stališča o eh, palmovem olju, o sekanju gostov. Eh, potem Malazija, tu so zaenkrat ustavili pogajanja z nami, ker ne vedo, ali je dejansko v njihovem interesu, da imajo sporazum z EU. Verjetno se bodo premislili, ko bo začel veljati sporazum EU-Vietnam. Potem uh, ZDA, to ste tudi omenili v vaših uvodnih eh, besedah. Mi smo svetu eh, predstavili mandat za pogajanja z ZDA, vendar samo o industrijskih eh, tarifah, se pravi nič o kmetijstvu, nič o netarifnih področjih. To je skladno z dogovorom eh, med predsednikom Trumpom in našim predsednikom Junkerjem poleti. Eh, tu želijo omejen sporazum, ki pokriva eh, industrijske proizvode in carinske tarife. Kmetijstvo je izključeno in vključene so eh, tudi področja, ki so občutljiva za ZDA, naprimer pomorski eh, proizvodi, eh, dostop do javnih razpisov in podobno. Dejstvo je, da imajo tudi povsem drugačen mandat za pogajanja z EU-om, tu imamo TTIP 2.0 in ne vem, kako bomo združili eh, tako različna mnenja. Če bodo ZDA uvedle eh, carine marca na evropske avtomobile in dele, bo to seveda zastrupilo vzdušje tudi na drugih področjih. Omenili ste tudi nekaj bilateralnih vprašanj. Z Ukrajino imamo mandat za to, da se pogajamo o omejitvi eh, izvoza eh, perutnine. Naslednji teden eh, imamo sestanek z Ukrajino, tu gre za piščančja prsa in za tudi carinsko tarifo za eh, piščančja prsa. Eh, torej, upam, da bomo to vrzel k malu zaključili. Potem spet ZDA. Aktivno se pogajam z ZDA o eh, kvoti govedine brez hormonov. Tu bi imeli neko kvoto samo za ZDA. Naši pogovori so dobro napredovali in pričakujemo rezultate v tednih eh, in ne mesecih. Če pa ne bomo dosegli napredka, bomo spet eh, priča uh, sankcijam na uh, izvoze uh, uh, v EU in odpoved kvot. Potem riš, tu imamo varovalko z, za izvoze iz Kambođe in Mjanmara 18. januarja, se pravi pred nekaj dnevi, smo uvedli te varovalke. Brezcarinski dostop za riž je nadomeščen eh, s carinsko tarifo 175 evrov na riž uh, tono, to se bo čez čas eh, tudi uh, zamenjalo z drugo tarifo. Uh, to je upravičeno. Uh, Evropska unija redko kdaj sproža varovalke. Tu je to bilo upravičeno, ker je cena oziroma delež trga riža razpolovljen. Eh, včasih je evropski trg imel 50 odstotni delež, sedaj ima 30 odstotni delež. Uvoz se je povišal za 90 odstotkov in tu smo videli jasno povezavo med uvozom eh, po nizkih cenah iz teh dveh držav in zmanjšanjem tržnega deleža in konkurenčnosti evropskih predelovalcev torej eh, eh, strinjamo in sledimo uredbi, eh, ki obravnava vse razen orožja. Potem naslednje so namizne olive in Španija. Tu gre za zadevo um, pred VTO-jem za spor zaradi carinskih tarif na uh, španske olive, ki so jih uvedli v uh, ZDA. V VTO-ju bomo delali na treh frontah najprej je treba spremeniti uh, sedanji sistem, uvesti več preglednosti v VTA. Skupaj z EDA Japonsko uh, pripravljamo uh, močnejša pravila o e industrijskih subvencijah, prenosu uh, znanja in, kranju, uh, in kraji uh, intelektualne lastnine. Uh, poleg tega pa spremeniti čakujemo reforme na področju eh, ribištva in podobno. Eh, vendar v naslednjem letu verjetno ne bo pogajan. Morda eh, bo prišlo do pogajan sredi leta 2020. Mi moramo zmanjšati močnejša pravila za to, da se zmanjšajo podpore, ki izkrivljajo trgovino potem pa še Brexit. Oklevam, eh, eh, ko se lotevamo te komplicirane in zmedene tematike. Če se Združeno kraljestvo strinja eh, z sporazumom o izstopu, kar pa ni zagotovljeno, bomo imeli nekaj let mir, morda tudi dlje in eh, trgovina eh, na področju kmetijstva in hrane med 27 terico in Združenim kraljestvom ne bo eh, prekinjena. Združeno kraljestvo bo ostalo član carinske unije, dokler ne bo sprejet nov sporazum, ki ga bo nadomestil. Če ne bo dogovora, bo prišlo do trdnega brexita 29. marca in eh, prekinitve v trgovini bodo velike. Mi izvažamo 40 milijonov, 40 eh, milijard. Eh, Eh, v eh, Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo eh, izvaža tudi 27 milijard v. 27 terico. Na nekaterih področjih bi imeli zelo visoke uh, carinske tarife in stroge. Um, veterinarske preglede. Torej, v primeru trdnega brexita bi morali uvesti carine. Temu se ne moremo izogniti, ker moramo izpolnjevati uh, obveznosti iz. Uh, svetovne car, eh, trgovinske organizacije, to velja tudi za Združeno kraljestvo. Eh, imeli bomo veterinanske preglede, inspekcije pošiljke, zato da zagotovimo, da se spoštujejo evropske zahteve in verjetno bodo v Združenem kraljestvu naredili eh, isto. Torej bodo nastale velikanske motnje v trgovini. Komisija eh, se pripravlja na vse te scenarije, pripravlja se na najhujši primer kjer mi imamo eh, SKP, ki predvideva tudi določena orodja. Ne vem, ali je komisar Hogan govoril o tem danes jutraj, nisem bil tukaj. Mi imamo določene instrumente, s katerimi želimo ublažiti uh, učinek, naprimer kot pri uh, ruski uh, prepovedi uvoza iz uh, EU v višini 6 milijard. Torej, tu imamo pripravljene odzive. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod direktor. Sedaj dobijo besedo poslanke in poslanci. Najprej gospod Hojsling. Hvala lepa, gospod Clark, da ste prišli eh, k nam. Eh, spremljali ste tudi prejšnjo razpravo. Gospod Hogan je danes jutraj povedal, da ni dumpinga eh, eh, pri eh, prostotrgovinskih eh, sporazumih, vendar to je že dokaz, da dumping obstaja, ker ne spoštujejo vsi pravil. TTIP-2, ali Evropska unija res verjame, da lahko v pogajanjih izključi kmetijstvo. E, naš predsodnik komisije se je dogovoril, da ne bodo carine na avtomobile iz ZDA, vendar mi moramo seveda tudi vprašati, nekaj eh, ponuditi. Tu se slepimo, ne, ne verjamem, da bomo izključili eh, kmetijstva. Japonsko ste pohvalili dobro. Japonski sporazum je veljal eh, dva dneva in japonska vlada je potem začela spet s komercialnim uh, uh, lovom na uh, kite. Eh, potem, zakaj to izpuščate iz porazumov? Potem pa Vietnam, pisali smo eh, komisiji, da obstaja sum, da se s tem sporazumom eh, nezakonito trop, drugače označuje tropski les iz pragozdov in tako prihaja v Evropsko unijo. Torej, kar me res jezi, In danes ste rekli en stavek v zvezi z Merkosurjem, e, da ne napreduje zaradi evropskih volitev. O, kaj? Zaradi evropskih volitev. E, meni se zdi skandal, da z e, desno radikalnim Bolsonarom delamo naprej. Njemu so malo mar gozdovi, pravice ženski in tako naprej, ali eh, lahko rečemo, imamo mandat in pogajali se bomo naprej. Ne. Eh, v jugovzhodnji Aziji se nismo eh, pogajali zaradi človekovih pravic. Ali pri Bolsonaru sedaj lahko delamo, kot da se nič ni zgodilo? Dvakrat smo pisali predsedniku komisije, eh, pisali smo gospe Mogherini, komisarki za trgovino in še vedno nismo dobili odgovora. Ali ni napočil čas, da pokažemo, zakaj gre? Ne moramo se delati, kot da se nič ni zgodilo in tudi ne moramo se kar tako pogajati o, o uvozu soje in govejega mesa, kot eh, da tam ne bi prišlo do dramatične spremembe politike. Eh, Evropska unija ni izrazila eh, niti kritike proti vladi Bolsonaro. Torej, tu sem, nisem več tako pravoveren. Dobro bi bilo, če bi nekaj povedali. Gospod predsednik, jaz bom zelo kratka, pravi gospa Dele. ne uvažajmo eh, hrane, ki je nočemo v Evropi. To je nujno potrebno in zaradi tega tudi ne razumem, eh, zakaj eh, komisija nič ne naredi glede argentinskega biodizla. Hvala lepa, gospa Aguilera. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za te zanimive informacije in vaš povzetek stanja pogajan. Rada bi zopet omenila, kako zelo pomembno je to področje in kako vpliva uvoz pomaranč iz Južne Afrike na sektor agrumov v Španiji. težave, s katerimi se soočamo pri trgovinskih sporazumih, so naslednje. In to je količina uvoženega blaga in zahteve. Vprašala sem predstavnika komisije, če se spoštuje načelo vzajemnosti in če veljajo enaki standardi pri pridelavi agrumov v Evropski uniji kot v Južni Afriki. Standardi so seveda različni, poleg tega je tudi podnebje drugačno. Naša družba je zelo zahtevna in eh, zahteva visoko kakovostne pridelke. To ne velja za vse druge države in zato so stroški pridelave v Evropski uniji zelo visoki. Zato zaradi nizkih eh, cen prihaja do dumpinga. Dobrodošli so vaši ukrepi na področju eh, riža. Težave pa obstajajo že vrsto let. Mislim, da mm, ni eh, bil pravilno ocenjen učinek teh trgovinskih sporazumov z azijskimi državami, državami za sektor riža. Zato so vaši ukrepi dobrodošli. Kakšne rešitve predlagate? Eh, vem, da tukaj eh, velja tudi za ukrepe, ki so v pristojnosti DG Agri. Kaj bomo storili glede carinskih dajatev in carinskega nadzora v pristaniščih? Pristanišča so namreč v pristojnosti držav članic države članice in eh, regije se pogaje o protokolih. In včasih so pravila drugačna. ZDA nimamo trgovinskega sporazuma. V ZDA lahko vstopijo evropske pomaranče samo preko dveh pristanišč. Pomaranče iz tretjih držav pa lahko vstopijo preko katerega koli pristanišča v Evropski uniji. Torej imamo protokole, država šanca, carinski nadzor in splošni predpisi. To povzroča velike težave za naš eh, sektor. Zato nismo tako zelo naklonjeni takšnim sporazumom. Uh, Hvala lepa, da ste prišli sem, gospod Clark. In, eh, zanimivo je, koliko poslušalcev je tukaj. Eh, očitno komisija resno jemlje eh, tudi možnost eh, trdnega brexita in dela na podlagi STO-ja. Eh, vi ste rekli, da gre za 25 milijard vrednosti pri izvozu živil iz Združenega kraljestva. Oziroma, da je tolikšna vrednost razlika med eh, uvozom in izvozom. Eh, to je zelo veliko delovnih mest v Združenem kraljestvu. Eh, in tudi v Evropski uniji. Upam, da tisti, ki vidijo, da bodo njihova delovna mesta ogrožena, da bodo pritiskali na Junkarja in druge, v Britaniji uh, strašijo ljudi, govorijo o pomankanju hrane, o uh, pomankanju zdravil. Uh, torej Evropska unija bo imela tudi dogovore na podlagi STO-ja z drugimi državami po svetu in ali to pomeni, da ne izvažate hrane ali pa zdravil v druge države, ali pa so stvari tako komplicirane, da tega ne morete izvajati. Kolikor jaz vem, mi izvažamo zdravila v EU. Vsi potrebujejo zdravila in ponavadi zelo hitro. In upam, da se bomo vsaj na teh področjih dogovorili za hitre recipročne dogovore v naslednjih tednih. Gospod Vazo. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Evropsko kmetijstvo bo izključeno torej iz eh, sporazuma z ZDA, eh, vendar eh, če dalje več je izvozov iz ZDA v Evropsko unijo. Za 112 odstotkov se je povečal uvoz v EU in to je treba pričakovati tudi v prihodnje. Dejstvo je, da eh, mnogi eh, uvozi iz ZDA niso v skladu z SKP-jem, eh, z okoljskimi načeli in komisija pa želi še več standardov za naše kmetovalce. Mi ne moremo vsega, sistematično izključiti našega eh, kmetijstva iz sporazumov. Eh, kako razložite dejstvo, eh, da nalagate našim kmetom pravila, ki jih ne zahtevate od tretjih držav, ki potem lahko izvažajo v Evropsko unijo določene proizvode? Hvala lepa. Gospod direktor. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Najprej ZDA. Namen komisije je, da izključi kmetijstvo iz kakršnega koli sporazuma z ZDA v prihodnje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 brazilska in argentinska soja eh, sta nadomeščeni z ameriško, ki je za 15 odstotkov cenejša kot prej. Trg se odziva na dejstvo, eh, da eh, ZDA ne more več izvažati soje v Kitajsko. Gospod Hojsling je omenil probleme z japonskim sporazumom. Jaz mislim, da ni resnih eh, težav z implementacijo prostotrgovinskega sporazuma, ki je komaj začel veljati. Res je, da imamo majhno okno, eh, ko lahko uvozniki na japonskem zaprosijo za licenco za uvoz evropskega sira vendar tega se zavedajo in eh, v tem trenutku že vlagajo prošnje. Omenili ste Vietnam in nevarnosti, da bi nezakoniti les eh, eh, prišel v Evropsko unijo preko vietnamskega sporazuma. Mi imamo zelo dobro delovno skupino in poročanje med EU in Vietnamu o preprečevanju nezakonitega sekanja eh, gozdov in eh, s tem se je nek odbor eh, ukvarjal že včeraj, mislim, da INTA. In zaključek je, da Evropska unija dobro dela z Vietnamom in da preprečuje take situacije. Mercosur mi moramo počakati, da vidimo, kakšna bo nova brazilska eh, politika na področju eh, trajnosti okolja in človekovih pravic. Svet eh, bo moral odločiti, ali naj začasno prekine ali sploh prekine pogajanja z Merkosirjem, če vidimo pač močno poslabšanje na teh področjih. Gospa Aguilera je pravzaprav izpostavila nekaj, kar je bilo že obravnavano eh, pri eh, eh, citrusih. Tretje države ne spoštujejo istih standardov, vendar Eh, sporazumi ali brez, eh, morajo uvozi spoštovati iste standarde kot evropski proizvodi. Tu smo nediskriminatorni. Eh, pomaranča iz Južne Afrike mora biti enako varna kot pomaranča iz Valencije. Mora izpolnjevati iste zahteve. In mi smo zelo ponosni, na zahteve eh, glede zdravja in varnosti v Evropski uniji, ki veljajo tako za domačo kot proizvodnjo kot uvoz. Mi imamo zelo zanesljiv sistem eh, za zdravje in varnost, eh, ki zagotavlja sledenje, najboljši sistem na svetu, potem pa riž, varovalka za riž. Pred štirimi leti je ena država članica prosila, da sprožimo varovalko za riž, zato da zmanjšamo uvoze iz Kambodže in Mjanmara in komisija je preiskala eh, situacijo, pripravila študijo o tem, ali so dani pogoji za varovalko. Zaključek je bil, da niso. Eh, tedaj se uvozi niso dramatično povečevali in kakršnakoli sprememba eh, cene evropskega riža ni bila posledica uvozov. To je bilo ugotovljeno na podlagi dokazov. Situacija pa je sedaj drugačna. Mi smo uporabili iste kriterije in ugotovili smo, da je treba sprožiti varovalko. Uvoz neposredno vpliva na evropsko proizvodnjo in zaradi tega smo sprožili varovalko. Mislim, da moramo pravično uporabljati naša pravila. Če je varovalka potrebna, jo bomo uporabili. Če nastajajo težave na evropskem trgu ali pa v evropski proizvodnji, moramo to tudi priznati in ne smemo. Uh, ne smemo pa seveda problemov pripisovati uvozu, če to ni problem. Gospod Egnjo je povedal nekaj splošnih eh, opomb glede tveganja in posledic eh, trdnega brexita brez dogovora. Moram reči, da to ni moja pristojnost in zaradi tega ne morem niti dati eh, odgovora na to. Kolikor vem, se stvari pripravljajo uh, za to, da se zagotovi uh, dobava zdravil v obe smeri. Jaz berem ista poročila kot vi. Gospod Loazo je govoril o vključevanju kmetijstva v eh, prihodnje trgovinske sporazume med EU in ZDA. Uh, o tem, da obstaja ta nevarnost, kot sem jaz že razložil, komisija noče vključiti kmetijstva, želi izključiti eh, kmetijstvo in prepričan sem, da bo svet to podprl, eh, ker je to skladno tudi eh, z dogovorom med predsednikoma. Ali ne bi sistematično izključevali kmetijstvo iz teh sporazumov? Odgovor je ne. Ne. zaradi številnih razlogov. Najprej mi moramo spoštovati STO, mi moramo eh, pokriti 90 odstotkov trgovine eh, v prostotrgovinskem eh, sporazumu in pri mnogih partnerjih, eh, kjer je kmetijstvo bistven del eh, trgovine, eh, po izključitvi eh, kmetijstva pademo pod 90 odstotkov in tega ne moremo več zagovarjati v STO. Eh, no, za mnoge trgovinske partnerje je kmetijstvo eh, glavna prioriteta. Nemogoče bi bilo sprejeti sporazum, če ne odpremo kmetijstva. Če nam je všeč ali ne naši sporazumi s preostankom sveta se nanašajo ne zgolj na kmetijstvo, temveč tudi na eh, industrijske proizvode, storitve, eh, javna naročila. Eh, in mi moramo sprejeti, da so kmetijski proizvodi del pogajanj tam, kjer je to prednostna, prednostno področje neke države. In mi imamo tudi interes, da vključujemo kmetijstvo eh, v naše sporazume. Eh, Evropska unija je če dalje bolj konkurenčna na svetovnih eh, trgih. Ne govorimo o težavah kmetov na notranjem trgu, vendar mi smo največji izvoznik agroživilskih proizvodov, imamo velik presežek in evropska varnost, kakovost, ugled je zelo visok v mnogih eh, državah. In pred desetimi leti eh, smo izvozili sedem odstotkov eh, kmetijske proizvodnje. Sedaj izvažamo 12,5 eh, celotne evropske proizvodnje. Se pravi, eh, izvoz postaja če dalje bolj pomemben. V našem interesu je, da vključimo agroživilski sektor v naše prostotrgovinske sporozume. Tu gre za naše visoke kakovostne proizvode, eh, mlečni sektor, perutnino, vina, predelane izdelke in tako naprej. In zaradi tega uh, ne smemo oklevati, uh, ko vključujemo te uh, izdelke v naše sporazume. Hvala lepa, gospod direktor. Tako smo tudi izčrpali dnevni red. Hvala lepa vsem. Hvala lepa gostu, hvala lepa vsem udeležencem. predvsem tistim, ki ste ostali do konca. Danes, v četrtek, ko vas veliko že odhaja. Konec sestanka, naslednji sestanek 29. januarja ob 14.30. Vsem želim prijetno potovanje domov. Hvala lepa, konec sestanka. Thank you. Thank you. Yeah. See, glass upstairs, uh, eh, senor.